gospe in gospodje drage kolegice in kolegi veliko čast mi je da vas lahko pozdravim vse tukaj v evropskem parlamentu dobrodošli na naši konferenci najprej prisrčno pozdravljam predsednika evropskega sveta hermana van rompoja dobrodošli v evropskem parlamentu dobrodošli Hozejo Manuelo Barozo, predsedniku Evropske komisije, ki je danes tudi z nami. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Veliko zadovoljstvo mi je, da lahko pozdravim predsednika Grškega parlamenta, gospoda Memarakisa, ki so predseduje današnji sestanek. Torej, spoštovani kolega Majmarakis, dobrodošli in seveda vas prav prisrčno pozdravljam, tudi vse ostale na eh, drugem zasedanju medparlamentarne konference letos. Prvič to se organiziramo skupaj z nacionalnimi parlamenti, v skladu s členom 13 eh, pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju. Letošnja konferenca je soorganizirana, kot sem že dejal, z grškim predsedstvom in tudi sopredsedujeva s predsednikom grškega parlamenta. Še enkrat bi rad pozdravil predsednika grškega parlamenta, kolega Majmarakis, rad bi se vam osebno zahvalil za odlično sodelovanje v pripravah na to konferenco. Duh v katerem je bila pripravljena to, ta konferenca, dokazuje, da smo resnično dobro napredovali in to je dobra podlaga za naše nadaljne plodno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Konferenca lani je odprla novo stran v knjigi Evropskega parlamentarizma. To je bila prva priložnost za evropske in nacionalne parlamentarce, da skupaj izdelajo vse obsegajoč pristop glede semestra in različnih politik. Želani je sodelovalo 100 nacionalnih poslancev iz 26 držav članic. Zelo sem zadovoljen, da imamo letos več kot 150 poslancev iz nacionalnih parlamentov. Gospe in gospodje, mislim, da je to zelo odločen znak, da sta obe strani zavezani okrepitvi sodelovanja in okrepitvi demokratičnega nadzora Evropskega semestra za oskrbovanje ekonomskih politik. Skupaj želimo poglobiti EMU in demokratični nadzor. Skupaj se spopadamo z izzivi, s katerimi se parlamentarci soočamo. Lani smo že dosegli očiten napredek pri institucionalizaciji sodelovanja med Evropskim in nacionalnim parlamentom. Letos bomo nadaljevali s poglobitvijo našega sodelovanja. Veselimo se tri dnevnih sestankov, ki bodo zajemali različne teme. Šlo bo za poglavljanje EMU, in zagotavljanje odprte razprave in demokratične legitimitete pri razvoju novih struktur na področju EMU. Nekatere dejavnosti v tem tednu bodo organizirane strani političnih skupin, zato da bi okrepili notranje razprave. Sestanki ta teden bodo skušali povečati naše vzajemno razumevanje različnih politik na evropski ravni. Ampak, gospe in gospode, želimo iti še dlje. Želimo ustvariti skupno politično areno, kjer bo demokratični nadzor izvajan povsod. Moje osebno prepričanje je, da bomo evropski in nacionalni poslanci partnerji, saj nismo rivali pri tem našem početju. Izvršna oblast mora biti odgovorna demokratičnemu nadzoru. To je naša naloga. Evropska integracija bo uspešna le, če bo temeljila na tesnem sodelovanju med nacionalnimi in evropskimi poslanci. Lizbonska pogodba je opisovala pogodbo med parlamenti in sedaj se to končno uveljavlja. Pogodba krepi tako vlogo nacionalnih parlamentov, kot tudi Evropskega parlamenta. Nacionalni parlamenti so sedaj bolj priznani, imajo več pristojnosti v EU, še prav posebno, kar se tiče informacij, subsidijarnosti in sodelovanja. Še več, pogodba priznava pomen sodelovanja med temi organi, tako da vzpostavljamo sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom odkar se je Evropski parlament tega lotil, je storil kar nekaj korakov, da bi okrepil parlamentarno dimenzijo Evropske unije. To je vidno tudi v resoluciji iz leta 2009. Da, takrat je vse izgledalo rožnato za parlamentarizem v Evropske unije. Vendar pa potem v naslednjih letih, v kriznih letih, je bila realnost zelo drugačna. Evropa je prirajala krizne vrhe enega za drugim. Razmere za vse evropejce so bile težavne in odločitve so potem vedno bolj bile sprejete strani voditeljev za zaprtimi vrati. Zelo veliko število vrhov in sestankov voditeljev držav in vlad ob različnih priložnostih Moram reči, sem provokativno to imenoval kot eh, moderni Dunajski kongres. In to je seveda tudi zmanjšalo vlogo sprejemanja odločitev nacionalnih in evropskega parlamenta pri sprejemanju odločitev. Naj dodam, da je v kriznih časih morda to spremljivo kot izjema, vendar pa moramo biti previdni, da ne bomo izjeme spremenili v pravilo. ko smo morali upravljati s krizo in ko je evropski, pa tudi ko so nacionalni parlamenti se morali lotevati veliko zadev in so bili pod vedno večjim pritiskom. In ko so parlamenti, to pogosto slišimo tukaj v Bruslju, pri svojem delu, kot veliko krat slišimo, eh, celo motili in so naskušali izločiti iz sprejemanja odločitev. To ni bilo lepo. To nam povzroča skrbi in temu se moramo zoprstaviti. Kar se tiče bančne unije, pa sedaj Evropski parlament doživlja, da na poti k enotnemu sistemu za reševanje vidimo dele, ko bi naj bili izuzeti iz postopka soodločanja in ko bi naj odločitve spremali po medvladnem postopku. Logično je, da se parlament želi upreti takšnemu početju. Več Evrope z manj parlamentarizma, to ne bo šlo, vsaj z nami ne. Pozitiven stanski učinek krize pa je, da nas to sedaj bolj zanima. Bolj nas zanima, kaj se dogaja v sosednjih državah. Raste naša zavest za to, da v Evropi vsi želimo v isto smer. Spoštovane gospe in gospodje, smiseln korak, ki bi nas približal evropskemu gospodarskemu upravljanju, je gotovo razprava med nacionalnimi in evropskim parlamentom. Podlaga za vsakršno gospodarsko upravljanje je nedvomno učinkovito parlamentarno sodelovanje. Zato je parlamentarni teden med evropskimi nacionalnimi parlamentarci, poslanci, skupaj um, z ocenami razmer v državah članicah, nekaj, kar bo predstavljalo odločilen korak pri izgradnji nove oblike evropske demokracije način našega sodelovanja, kot je ta v Evropi, do sedaj ni bil poznan. To je novo za vse nas. Ne vemo, kako se bo to razvilo. To je nova dimenzija parlamentarnega sodelovanja. Vendar pa zato je vse skupaj tudi tako zanimivo. In zato se zelo veselim, gospe in gospodje, da ste tukaj z nami. 150 poslancev in poslank. Zelo veliko, ne vem, 50 ali več predsedujočih odborov v nacionalnih parlamentih, pa tudi v Evropskem parlamentu. Zelo veliko predsednikov parlamentov iz držav članic je tukaj z nami. Mislim, gospe in gospodje, da je to, s čimer smo začeli in upam, da na podlagi vzajemnega zaupanja in sodelovanja, da nam bo uspelo ustvariti okvir, ko bo 28 različnih vlad plus komisija, torej ta izvršna oblast nadzorovana, torej sedaj bomo morali imeti tako nadzor na ravni nacionalnih parlamentov, kot tudi evropskega. Torej, še enkrat prisrčno dobrodošli, spoštovane kolegice in kolegi. Veselim se intenzivnih razprav v tem tednu. Hvala lepa. Peter, kolega Majmarakis. Prosim, kolega Majmarakis. Kaj je to bolje? Kje je pravzaprav? Hvala lepa. Gospod predsednik Evropskega sveta, gospod predsednik Evropske komisije, gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospe in gospodje, evropski in nacionalni poslanci. Zelo sem vesel, da sem danes lahko tukaj z vami. Na to konferenco smo dolgo čakali in s tem tudi odpiramo parlamentarni del grškega predsedovanja. To je ena od sedmih konferenc, ki jih bo priredilo grško predsedstvo. Ta konferenca se sedaj po Vilni oktobra lani odvija drugič, takrat je bilo to pod litovskim predsedstvom. Naš cilj je, da okrepimo sodelovanje z drugimi nacionalnimi parlamenti, kar se tiče ekonomskega, finančno-političnega in fiskalnega sodelovanja. Evropska unija mora zapolniti vrzeli v EMU in zagotoviti moramo, da ne bomo spet zašli v takšno krizo, kot smo jo poznali sedaj v zadnjih letih. Rad bi se še enkrat zahvalil Litvi za uspešno predsedovanje. Zelo pomembno je, da imamo današnjo konferenco v Bruslju. V središču sprejemanja evropskih odločitev v okviru tega Evropskega parlamentarnega tedna. To kaže na to, da je sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom zelo pomembno in mora prinesti pozitivne učinke. Ravno v današnjih razmerah pa moramo seveda podpirati sodelovanje med poslanci v nacionalnih in Evropskem parlamentu. Kajti zastopamo različne državljane iz različnih držav članic Evropske unije. Evropskega državljana torej. Zelo pomembno je, da, kot je dejal predsednik gospod Šulc, tudi Evropski parlament veliko prispeva k uspehu te konference. Rad bi se zahvalil tudi vsem kolegom iz nacionalnih parlamentov, s katerimi smo že govorili o tej problematiki. Samo tako smo lahko tudi začeli z dobrim sodelovanjem. velik izziv tako za nacionalne kot Evropski parlament je tudi zagotavljanje demokratičnega nadzora. Le tako lahko zmanjšamo demokratični primankljaj, o katerem govorijo veliko državljani v Evropski uniji. Ta konferenca leta 2014 pomeni tudi nov začetek za vso Evropo, ne samo nadaljevanje sodelovanja kaže, da evropsko gospodarstvo sedaj počasi spet prihaja k rasti. Inflacija je po napovedih Evropske komisije nizka in bo takšna tudi ostala in to je seveda tudi predpogoj za uravnotežen razvoj Evropske unije. Tudi BDP počasi raste, izvoz, konkurenčnost in popraševanje tudi. Vse to je pozitivno. Vendar pa destabilizacija, kar se tiče strukture EMU, zaradi napačnih politik držav članic, pomankanje učinkovitega nadzora strani evropskih organov, vse to je kazalo, da pravzaprav moramo prebroditi to negotovost. Največja težava v Evropske unije je pomankanje verodostojnosti, razrobljenost posameznih finančnih trgov, brezposobnost, ki dosega zelo visoke ravni, še prav posebno med mladimi. Vse to lahko seveda izniči to, kar sedaj kažejo pozitivni gospodarski indikatorji. Razkorak med severom in jugom Evrope raste zaradi vsega tega, kar se dogaja. In sedaj moramo gotovo tudi na tem področju učinkovito ukrepati. Jasno smo lahko videli šibkosti Grčije v krizi. Zato je morala Grčija sprejeti reformni program, kjer smo v zelo kratkem času morali sprejeti zelo težavne potrebne reforme to je bil, bilo gospodarsko prilagajanje, kot ga še ni bilo. To, časa takega, v kakšni državi OECD še nismo videli. Naprimer, primankljaj smo znižali za 13,4 odstotkovnih točk, primarni primankljaj pa za 10,8 odstotkovnih točk. Vse skupaj je torej pozitivno. Imamo tudi nekatere pozitive znake za leto 2014. Dokapitalizirali smo banke, prestrukturirali smo pokojninski sistem, tudi javno upravo smo posodobili, izobraževanje, pravosodje in tako dalje, tudi zavarovalniški sistem in trg za storitve in blago. Vse to je vodilo do tega, da je sedaj javni dolg bolj spremljiv. Prav tako pa smo zato plačali zelo visoko gospodarsko in socialno ceno. In seveda je to povezano s tem programom. BDP je v primerjavi z letom 2009 padel za četrtino in v recesiji smo že šest let. Presposobnost dosega 27 odstotkov, pri mladih pa celo 57 odstotkov, medtem ko je tretjina prebivalstva ogrožena zaradi revščine in socialne izključenosti. To so bile zelo boleče spremembe za državljane, ki so morali sprejeti ta program prilagajanja. Seveda je standard, življenjski standard zelo utrpel, veliko se je spremenilo v vsakdanjem življenju Grkov, morali so zelo veliko žrtvovati. V drugih južnoevropskih državah so razmere podobne. To pomeni, da narašča euroskepticizem. Pa ne samo v teh državah, temveč tudi v državah drugih držav članic, ki morajo plačevati v skladu s solidarnostjo in morda se jim zdi to nekoliko preveč. To pomeni, da je bolj pomembno kot kadarkoli, da okrepimo demokratično legitimnost teh programov ti programi morajo biti zanesljivi, zakoniti in predstavljeni pregledno. Prav tako moramo sodelovati z vsemi organi, vendar pa to še vedno ne zadošča državljanom. Seveda moramo priznati, da smo pri pripravi teh programov naredili tudi napake. Zato je nujno potrebno, da sedaj resnično pokažemo bolj otipljive rezultate v prid evropskega državljana in Evropske unije na splošno, tudi Evropske vizije. Socialna kohezija je v Evropski družini zelo pomembna. To je pomemben del Evropske vizije, tega ne smemo pozabiti. Spoštovane gospe in gospodje, v pregledu rasti, ki je bil objavljen novembra za leto 2014, je ključna prednostna naloga rast in konkurenčnost v Evropske uniji pa tudi dolgoročno okrepitev gospodarstva. Seveda pa zato potrebujemo več likvidnosti na trgih, še prav posebno za mala in srednje velika podjetja. Zelo pomembno je, da saniramo tudi javne finance. Prav tako je pomembno čim prej uveljaviti bančno unijo. Zato je skupni nadzorni mehanizem zelo pomemben, stopil je v veljavo in svet je tudi določil glavne usmeritve za skupni mehanizem za reševanje. S temi mehanizmi bomo zvišali verodostojnost za posebilo dajalce in tako bomo lahko prekinili začaran krok med eh, zadolževanjem v javnem sektorju in zadolževanjem bank, zelo pomembno je, da saniramo bančni sektor in da se zavarujemo pred potencijalnimi podobnimi krizami, istočasno pa da zagotovimo posojila. To je pomembno zato, da bomo lahko načrpali denar v realno gospodarstvo. Kajti, če se ne bomo osredotočali na to, da rešimo te težave, ki jih vidimo v realnem gospodarstvu, potem pravzaprav ne bomo rešili tistega pravega problema, prave težave, torej vsakodnevne težave državljanov. Prebroditi je potrebno krizo. Na vse skupaj moramo pogledati iz vidika navadnega državljana. Ne gre samo za številke. Vemo, da je seveda rast nekaj, kar tako ali tako temelji na ljudeh. Ne moramo tega zagotoviti kar tako. Potrebno je najti nova delovna mesta, potrebno je skušati doseči večjo ravnovesje med različnimi državami Evropske unije. In spoštovane gospe in gospodje, seveda, določene izboljšave že imamo, potrebno pa je morda tu in tam še kaj popraviti. Imeti moramo seveda tudi dovolj manevrskega prostora za države članice, da bodo lahko razvile svoje reformne programe. Prav tako je pomembno, da tudi razlikujemo med različnimi državami članicami in tako oblikujemo tudi priporočila. Kar se tiče mehanizma za opozarjanje za leto 2014, je veliko držav članic že izvedlo izboljšave. Prav tako pa seveda moramo pri tem upoštevati tudi socialne posledice krize. Notranje popraševanje v nekaterih državah članicah je zelo skromno. Ravno zaradi tega, ker so plače niže in ker posamezne družine sedaj morajo nameniti več sredstev za vsakodnevno življenje. Višji davki, nižanje plač je zaviralo gospodarske dejavnosti istočasno pa imamo tudi visoko brezposobnost in vse to vodi do poslabšanja socialnih indikatorjev. Sedaj smo tudi tik pred evropskimi volitvami in to je zelo pomemben izziv za grško predsedstvo. Zato želimo, kar se da hitro, zaključiti z vsemi postopki. Rad bi dejal tudi, da moramo iz krize potegniti kar nekaj naukov. Pomembno je, da končamo bančno in gospodarsko unijo. Za socialno kohezijo pa potrebujemo tudi več demokratskih elementov v evropskem razvoru. Zato je zelo pomembno, da pri tem odigra Evropski parlament pomembno vlogo in da sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Bolj kot kadarkoli je pomembno, da sprejemamo odločitve, na ravni Evropske unije. Upoštevati je potrebno evropske državljane in potrebno je upoštevati tudi solidarnost skupnosti. To je pomembno na skupnostni ravni, pa tudi na ravni držav članic. Veliko lahko še dosežemo. Potrebna je preglednost na vseh področjih, ne samo zato, da bodo ukrepi učinkoviti, temveč da bodo sprejeti. tema, o kateri bomo govorili danes in naslednjih dveh dneh, je zelo visoko na evropskem dnevnem redu. In tudi zato je ta konferenca naletela na tako številen odziv. Veselim se zelo konstruktivnega dialoga, prisrčno dobrodošli še enkrat. Lahko vam zagotovim, da bo grško predsedstvo storilo vse za to, da bi razvili optimalno sodelovanje med evropskimi nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa. hvala lepa kolega maimarakis. Ja, tako sedaj pa dobi besedo predsednik evropske komisije jose manuel barroso prosim. najlepša hvala spoštovani predsednik evropskega parlamenta spoštovani predsednik grškega parlamenta predsednik evropskega sveta predsedniki parlamentarnih odborov spoštovani kolegi. Naj se vam najprej zahvalim za priložnost, ki ste mi jo dali, da vas naslovim na tej pomembni konferenci. Evropski parlamentarni teden ima zelo pomembno vlogo pri združevanju različnih glasov in stališč. Med razpravo bomo skušali obeno spodbujati tudi razmislek o demokratičnih temeljih Evropske unije. Večina nas prav gotovo ima v glavi jasne ambicije za Evropsko unijo. Mislim, da je tukaj še zelo veliko gospodarskega potencijala, ki ga ne izkoriščamo in poiskati moramo najboljši način za to, da se bo to končno začelo dogajati, da se bo začela obnavljati gospodarska rast v Evropi, ki pa mora biti tudi vključujoča in trajnostna. In vem, da te ambicije včasih vodijo v nestrpnost ali frustracijo, pa tudi v konstruktivne kritike. S tem ni nič narobe. Je pa pomembno, da se zavedamo, odkje prihajamo in kje smo zdaj. Izivi za Evropo v smislu gospodarskega upravljanja so bili zelo veliki že pred začetkom gospodarske krize. In lahko vam povem, da se je ta situacija še nadaljevala. Dejstvo je, da moramo začeti popravljati to ladjo sredi nevihte. In to zdaj že nekaj časa počnemo. Po krizi smo dobili tudi politični zagon za spremembe ki pred začetkom gospodarske krize pravzaprav niso bile mogoče. Nekatere izmed teh sprememb sploh niso bile dopustne. Tekom let smo postopoma začeli spreminjati sistem gospodarskega upravljanja v Evropski uniji in ta je zdaj že bistveno drugačen. To ne pomeni, da je naš trenutni sistem popoln, da je naše delo opravljeno in pa, da smo zdaj že dosegli vse, kar lahko. Med današnjo razpravo bomo prav gotovo ugotovili, da je še zelo veliko manevrskega prostora za izboljšave in različna stali, stališča so v osredju kakršnekoli politične razprave, vključno s to. Vse pa kaže na to, da smo prišli že zelo daleč, izredno daleč bi lahko rekel, v zelo kratkem časovnem obdobju. In ob priznavanju nekaterih težav, ki še vedno ostajajo v Evropi, še posebej v smislu brezposelnosti in pa nekaterih izrednih socialnih situacijah v nekaterih državah, mislim, da moramo biti tudi ponosni na nekatere korake, ki smo jih že opravili na poti k boljšemu upravljanju na evropski ravni. In v enem smo želeli zagotoviti tudi pogoje, da do to vrstne krize ne bo več prišlo in če se bo ta kriza ponovila, bomo imeli nekakšne mehanizme za odzivanje. Ne smemo pozabiti, da so se tukaj posamezniki pred eh, dvema letoma pogovarjali o izhodu Grčije iz Evropske unije. Zdaj pa je Grčija z nami tukaj kot predsedujoča svetu Evropske unije. In ravno kar smo slišali predsednika grškega parlamenta. Grčija je torej ponosno prevzela svojo vlogo. v ospredju Evropske unije. Številni analitiki in strokovnjaki so že govorili, da bo prišlo do sesutja evropske valute in zdaj se ravno kar pridružila nova članica v evromoče, torej Latve, po zelo pomembnih reformah in pa po zelo težavnem programu prilagoditev. Ne smemo pozabiti, da so nekateri pesimisti pred nekaj časa celo napadovali popoln propad in razpad Evropske unije in prednedavnim se je nova članica pridružila Evropske unije Hrvaška kot 28. članica EU. Nekatere države imajo zdaj veliko boljše pogoje na svojih trgih kot tiste države, ki niso zahtevale programov pod okriljem Evropske unije. In nekatere imajo celo večjo rast kot večina držav Evropske unije ali pa držav mehanizma deviznih tečajev. In nekatere države članice tudi že izhajajo iz programov. Irska je bila pri tem uspešna, pa tudi Španija v okviru programa bančne pomoči. Pomembno se je torej zavedati, kje smo bili in kje smo zdaj. In obenem priznati tudi, katere so bile pomankljivosti na samem začetku. Dovolite mi naj nakratko omenim še nekatere neprimerne vidike, s katerimi smo se morali soočiti v prejšnjih sistemih. Najprej naj povem, da je bil evropski sistem upravljanja premehak in nezadosten. Saj držav članic ni dovolj dobro spodbujal k izvajanju reform, ki jih potrebujejo. Včasih ta sistem tudi ni bil dovolj za to, da bi pravzaprav lahko upravljali z nacionalnimi proračuni. Komisija se je morala zanašati na statistike, ki tudi niso bile vedno točne, saj se te podajalo le v okviru nacionalnih pristojnosti. Ko do pričakovanih reform v državah članicah ni prišlo spontano, se je Evroskupina zavedla, da Evropa ne mora sprejemati zahtevanih ukrepov ali pa poskrbeti, da se to dogaja na nacionalni ravni. In drugič, v proračunskem smislu, so države članice evroobmoča dobile jasen sklop ciljev in Evropska komisija je obenem dobila tudi nekoliko bolj jasno stališče, bolj vplivno stališče, vendar pa vse skupaj ni bilo dovolj učinkovito. Nime treba pomenjati, da nekaj let pred začetkom gospodarske krize je skoraj večina držav evroobmoča pravzaprav kršilo proračunske okvire, ki so se jih zastavili sami. In ko jih je Evropska komisija opozorila na to neodgovornost, se niso odzvale dovolj učinkovito. Takrat smo lahko le opozarjali, zdaj pa je jasno, da če nekatere izmed držav članic. Jasno je, da če nekatere države članice bi upoštevale naše nasvete, se zdaj ne bi soočale z negativnimi posledicami gospodarske krize. Tretjič. Nobenih jasnih pravil ni bilo oziroma mehanizmov za nadzor finančnega sektorja v Evropski uniji. Nacionalni organi pa niso bili zmožni zaustaviti tega, da bi se problemi razširili, torej ušli nadzorom. Spomniti se moramo, da je bil finančni nadzor v celoti v rokah nacionalnih organov. In kaj se je zgodilo? V nekaterih bančnih sistemih naših držav članic je brez tega nacionalnega nadzora ki bi opozarjali na težave, prišlo do res katastrofalnega stanja. Zdaj pa imamo enotni nadzorni mehanizem. Prav tako prej nismo imeli evropskega sistema, s katerim bi nadzirali sanacijo bank, potem ko so se že znašle v stečaju. Tudi če je bilo jasno, da bi bil tak stečaj preveč obsežen, zato da bi zanj prevzela odgovornost posamezna vlada. Zaradi tega, ker vlade in nacionalni nadzorniki v nekaterih primerjih omogočajo, da se državo izpostavi bančnim dolgovom in primankljav, ki so bili velikokrat večji BDP te države. In to se je zgodilo pod budnim očesom nacionalnih nadzornikov. In še zadnje pripombe. Ekonomska in monetarna unija nam je nudila lažen občutek varnosti, ko je bila situacija stabilnost, stabilna. Vendar pa so zadeve ušle nadzoru, potem ko se je gospodarska situacija spremenila na slabše. In ta gotovost se je pravzaprav izkazala za nekaj najslabšega, kar smo si lahko predstavljali. Uravnoteženi okvir pravzaprav ni bil dovolj dober za vodenje gospodarstva v nestabilnih časih. Šele potem, ko smo se začeli zauzemati za pravo ekonomsko in monetarno unijo, znotraj katere se popolnoma vključi vse vidike naše monetarne gospodarske unije. Šele v tej situaciji smo lahko začeli z razmislekom o popravljanju te situacije. Jasni moramo biti. Čeprav gospodarske krize ni začela Evropska unija, prav gotovo se ni začela znotraj Evropske unije, ampak izven Evropske unije, je pa bila gospodarska kriza v samem bistvu posledica neodgovornega vedenja akterjev v finančnem sektorju. Ali pa je prišlo do tega zaradi prevelikega dolga nacionalnih vlad. Res je, da evropsko gospodarsko področje ni bilo pripravljeno, vsaj strukturno gledano, ne da bi se soočilo s to vrstno gospodarsko krizo. In zato smo se morali odzivati na zelo dramatične pogoje, obenem pa smo se trudili biti tako gasilci, ki se borijo proti požaru, kot tudi nekakšni uh, gradbinci, ki morajo izgraditi celotno novo gospodarsko področje držav članic. Kaj moramo še storiti? Zdaj je situacija popolnoma drugačna. Zdaj imamo jasnejša pravila po zaslugi tako imenovanega šestorčka in pa dvojčka, ki so ga potrdile evropske institucije. Bolj se osredotočamo na nadzor in pa bolje usklajujemo tudi nacionalne politike v celotni EU. Spremljanje naših specifičnih priporočil za države članice je zdaj res usmerjeno znotraj celotnega evropskega semestra, je to tudi pregledno. Imamo tudi nova skladna pravila za banke, evropski sistem za nadzor in vzpostavljamo tudi poenoteni sistem za sanacijo bank. To je zadnji element prave bančne unije. To, kar je najpomembneje, politično gledano, pa je to, da bomo evro obdržali. Vsi smo v isti situaciji in vsak mora prevzeti svoj delež te odgovornosti za to, da bomo še vedno pluli z vetrom v naših jadrih. Zakaj je današnja razprava pomembna? Gospodarsko upravljanje v Evropi se je temeljno spremenilo in izid ne bo več tako odvisen od strukture sistema, ampak od dejanskega izvajanja ukrepov, še posebej na nacionalni ravni. Pri tem pa se moramo zavedati, da tudi legitimnosti reformnih ukrepov v vsaki državi članici in pa v Evropi nasploh. Zavedati se moramo, da v smislu izvajanja in legitimnosti ukrepov imamo rešitev za težave in razumemo nekaj, česar nismo razumeli pred začetkom krize. To, kar se bo zgodilo ali se ne bo zgodilo v eni državi članici, ima lahko zelo negativne posledice na druge države članice. In zato potrebujemo skupno gospodarsko upravljanje. Zato pa moramo poskrbiti na demokratično odgovoren način, tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. V smislu izvajanja in legitimacije ukrepov je vloga Evropskega parlamenta in pa nacionalnih parlamentov še posebej pomembna. Kje se torej nahajamo v tem trenutku? Ne glede na to, ali bo prišlo do institucionalnih eh, izboljšav ali ne, v vsakem primeru lahko povemo, da je prišlo do prevetritve proračuna, do nekaterih strogih reform. Države članice prav gotovo podajo nekakšen zgled, kako je mogoče gospodarsko okrevati in zelo veliko dela je bilo že upravljenega. Gospodarski in socialni pogoji pa še vedno ostajajo med poglavitnimi težavami in še posebej prihaja do zelo velikih težav na področju brezposobnosti in pa brezposobnosti med vladami še posebej. V letnem pregledu nismo spreminjali prioritet, te bi morali ohraniti, zagotoviti je treba gospodarsko rast, finančno konsolidacijo. Obenem moramo upoštevati tudi realno ekonomijo. Obstajajo bistvene razlike med državami članicami, ki pa ne bi smirali obstajati v isti monetarni uniji. In temu bi se morali izogibati tudi znotraj istega enotnega trga. Spodbujamo torej izraziteše reforme tudi na področju zaposlovanja in pa preobrazbe uprave. Smo v kritični fazi rast se počasi obnavlja. Začeli smo z novim obdobjem, vendar pa umik recesije ni dovolj, da bi dejali, da je gospodarske krize že konec. Kako lahko krize konec, če je stopna brezposobnosti tako visoka? Zato se moramo še vedno osredotočati na krepitev gospodarske rasti in pa konkurence, zato da bomo zagotovili trajno okrevanje. Gospod in gospode, če je bila politična gotovost to, kar nas je pravzaprav omejevalo, potem mislim, da se moramo zdaj res osredotočiti na to, da bomo ustvarili poglobljeno ekonomsko in monetarno unijo. To je še posebej pomembno. Nekateri pravijo, da je do krize prišlo zaradi ene ali, slabe, pra, dru, ene ali dveh slabih odločitev, vendar pa to ni res. To vam lahko povem na podlagi lastnih izkušenj. Ko smo se o teh zadevah pogovarjali z našimi partnerji, z družbenimi državami, Rusijo, Kitajsko, Japonsko, so nam zastavljali naslednje vprašanje. To ni bilo vezno le na javno finančne primokljaje ali pa deficite države. Šlo je za naše zaveze k temu, da bi dejansko imeli pravo ekonomsko in monetarno unijo. Na koncu je šlo za politično vprašanje. In vse napredek, ki smo ga dosegli, napredek, ki ga je dosegla Evropska centralna banka, je bilo mogoče le zaradi tega, ker smo odkrili nekakšno pot k pravi ekonomski monetarni uniji. Države članice so izrazile in pokazale svojo zavezanost tudi v smislu zmanjševanja dolgov in pa javno, pri, ja, javno finančnega primankljaja, tudi z reformami. In zaradi tega, ker smo nadaljevali s tem, glede česar smo se sporozumeli v poročilu štirih predsednikov, torej predsednikov evropskih institucij, tudi Evropske centralne banke, zaradi tega je trg dobil več zaupanja v to, da bo dejansko prišlo do sprememb, da nam bo uspelo, da bomo spremenili način dela. Pred nekaj časa smo bili namreč bolniki na globalni politični sceni. Tudi v očeh G20. In eh, takrat so ljudje dejansko začeli verjeti, da bomo to lahko popravili. In zaradi tega moramo to zdaj tudi izpeljati. Tega pa ne bomo mogli izpeljati, dokler ne bomo imeli enotnega mehanizma za sanacijo bank. In zato prosim vse, da se podružite za to, da bo prišlo do kompromisa še pred začetkom evropskih eh, volitev. Vse strani morajo pri tem sodelovati. In upamo, da grško predsedstvo podpira Evropsko komisijo in obratno, tako da bo prišlo do tega sporazuma čim prej. Prav tako moramo izboljšati svojo odgovornost in pa legitimnost, to sem vam povedal že prej, zagotoviti moramo torej sistem na več ravneh in odgovornost mora biti zagotovljena na tisti ravni, kjer se sprejmajo odločitve, obeno pa moramo upoštevati tudi tiste ravni, kjer pride do dejanskega občutka posledic. Potrebujemo torej boljše usklajevanje, to je moje osebno mnenje, med Evropskim parlamentom in pa nacionalnimi parlamenti. Obenem Evropska komisija, ki je odgovorna do Evropskega parlamenta, mora že začeti sodelovanjem z nacionalnimi parlamenti. Seveda v okviru naših pristojnosti in zmožnosti. To počnemo že nekaj časa. Tudi z novim sistemom. Prejšnji novembr smo prvič objavili tudi poročilo o osnutkih proračunskih načrtov. Nadzor zdaj poteka bolj pravočasno. Politično gledano smo se še bolj povezali. In če pomislimo na to, spoštovani kolegi, če bi pred nekaj leti povprašali, ali bo mogoče, da bo Evropska komisija dobila nekakšno stališče o osnutku proračuna na nacionalni ravni, bi večina ljudi dejala, to je nemogoče, tega si ne moremo zamisliti. No, ravno zaradi gospodarske krize pa smo se soglasno o tem dogovorili z državami članicami. Nekakšno delo mora upraviti tudi Evropska komisija. In razume se, da se bomo pripravljeni uskladiti tudi z nacionalnimi parlamenti. Nacionalni parlamenti seveda imajo vse pristojnosti v svojih proračunskih procesih, tukaj komisija nima nobenega veta ali pravice, da bi si vplivala na nacionalne proračune. Se pa o tem lahko skupaj pogovarjamo in to je še kako pomembno, saj je to pravi način za krepitev občutka gospodarskega upravljanja na evropski ravni. Po svojih izkušnjah lahko rečemo, da v tem evropskem semestru zelo dobro sodelujemo, vendar pa potrebujemo še več zagona. Včasih je šlo tukaj le za delo nekaterih političnih elit in nekaterih strokovnjakov. Zaenkrat torej na demokratični ravni še nismo razvili koncepta realnega lastništva. Ko se bomo pogovarjali o naših proračunih, se moramo pogovarjati tudi z našimi partnerji. Zagotoviti moramo sodelovanje na vseh ravnah, ravnih, torej na nacionalni ravni, na evropski ravni in med obima ravnima. Še posebej pomembno je, da se priznava tudi evropski kontekst in pa da pri upravljanju držav prihaja tudi do priznavanja učinka nacionalnih odločitev, ki segajo preko meja posamezne države. To je zamisel v ozadju našega stališča za ta parlamentarni teden in to je mnenje, glede katerega si je komisija podobnega menja tudi z Evropskim parlamentom. Zdaj ne gre več le za tehnične zadeve, zdaj presegamo tudi institucionalne okvire, poglobiti moramo dejansko politično debato znotraj Evropske unije. Prej sem že povedal tudi na Evropskem parlamentu. Z velikim veseljem se bom pogovoril z vsemi člani nacionalnih parlamentov. Mislimo, da je zdaj Evropa v takšni situaciji, ko se ne moremo več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 gospod predsednik Evropskega parlamenta, eh, gospod predsednik Grškega parlamenta, predsednik Evropske komisije, predstavniki nacionalnih parlamentov, poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem se vam lahko danes pridružil tukaj na tem drugem srečanju konference parlamentov, eh, ki ga omogoča 13. člen pogodbe o stabilnosti. Medparlamentarna srečanja, kot eh, je današnje, so zelo pomembna, eh, da parlamenti lahko sodelujejo, lahko bolje izvajajo svojo nadzorno vlogo doma, ko gre za vključenost njihovih eh, izvršnih oblasti v sprejmanje evropskih odločitev. In to je koristno tudi zato, da lahko soočijo svoje ideje neposredno. Čeprav je vsak nacionalni parlament sam odgovoren, za gospodarske politike svoje države in za proračun svoje države, pa eh, se vse to izvaja v kontekstu velike soodvisnosti. In tudi v okviru, ki ga skupaj razvijamo za to, da bomo upravljali to soodvisnost. Ta soodvisnost eh, je še posebej pomembna za tiste, ki si delimo skupno valuto. Ampak eh, kot pogodba jasno pravi v členu 121, ko govori o celotni uniji, zdaj citiram, morajo države članice obravnavati svoje gospodarske politike kot eh, stvar, ki zadeva vse in bi jih morale tudi koordinirati znotraj sveta. Gospe in gospodje, gospodarska kriza, ki nas je prizadela pred pol desetletja, je bila največja eh, gospodarska težava od velike depresije v 30-ih letih. Pokazale so se pomankljivosti v nacionalnih gospodarskih politikah, v našem, na našem enotnem evropskem trgu in tudi v strukturi samega evroobmočja. Vse države članice EU so plačale visoko ceno za uh, eh, pomankljiv nadzor nad eh, bankami in za slabo upravljanje tveganja. Eh, dolgovi eh, so bili tudi eden od eh, glavnih razlogov za krizo. Veliko napak je bilo narejenih tudi v prvih desetih letih obstoja evroobmočja. Veliko našega dela v zadnjih letih je bilo v tem, da smo popravljali te pomankljivosti na vseh omenjenih ravneh. Veliko naporov je bilo vloženih na nacionalni ravni in ne samo v tistih državah, ki so se pojavljale na prvih stranih časopisov, ampak eh, prav vsi smo se morali ukvarjati s strukturnimi temami in tudi z dolgoročnimi izzivi za naše gospodarske situacije. Če si ogledamo Evropsko unijo kot eh, celoto, potem je bila glavna pomankljivost eh, naslednja. Čeprav smo imeli skupni finančni trg, pa smo imeli zelo malo skupnega nadzora tega trga. Vsi smo ravnali ločeno in neučinkovito. Od takrat naprej smo sprejeli eh, številne zakonodajne akte, ki zdaj eh, zagotavljajo skupna in okrepljena pravila in ki omogočajo tudi skupni nadzor tistim, ki se želijo pridružiti bančni uniji. Ugotovili smo tudi, da naša pravila o dolgu in primaklaju, da se niso izvajala in da so bila eh, tudi sicer neprimerna tudi to smo zdaj popravili. Poleg tega smo vzpostavili določene postopke kot del tako imenovanega evropskega semestra, s katerimi bolje koordiniramo eh, gospodarsko sprejemanje politik v državah na različnih področjih. To nam omogoča tudi, da eh, zaznamo in popravimo eh, razna gospodarska neravnovesja. Še nekaj bi rad povedal. Na ravni evroobmočja. Eh, kjer maastrichtska pogodba ni zagotavljala eh, nobenega ukrepa za tako veliko krizo, smo vzpostavili reševalne mehanizme, eh, predvsem evropski mehanizem za stabilnost. Dobili smo tudi večjo koordinacijo gospodarskih politik, kot je to zapisano v pogodbi o stabilnosti. Še vedno nadaljujemo z delom, zdaj predvsem na področju bančne unije. ECOFIN in Evropski svet prejšnji mesec eh, sta eh, tukaj veliko prinesla in naj povem nekaj več zdaj o bančni uniji, eh, kajti na to se osredotočajo naši zadnji sporazumi, še predvsem z vrha sveta prejšnji mesec. Predsedniki vlad in držav so to obljubili za decembr in to se je tudi zgodilo. Bančni okviri so ponavadi sestavljeni iz treh delov, iz nadzora, reševanja in jamstva za depozite. In tako je tudi pri nas. Najprej jamstvo za depozite, nova direktiva, ki bo zagotovila enotno schemo, je bila dogovorjena v pogovorih med svetom in parlamentom dva dni pred eh, srečanjem na vrhu. Potem nadzor, enotni nadzorni mehanizem bo začel delovati najkasneje novembra. Gospa Daniel Nui ga bo vodila. Imeli bomo tudi pregled eh, bank, ki se že izvaja in Evropska centralna banka eh, je prevzela to novo nadzorno vlogo. Tretjič, sanacija bank, eh, direktiva o reševanju bank in o obnovi je bila tudi dogovorjena med parlamentom in svetom tik pred vrhom decembra. Najpomembnejše pa je, da so se finančni ministri dogovorili o enotnem mehanizmu reševanja. Zdaj moramo doseči dober sporazum eh, tudi z Evropskim parlamentom. Upam, da se bo to zgodilo hitro, da bomo tako zagotovili, da bomo eh, se do konca tega volivnega obdobja dogovorili tudi o eh, v okviru za bančno unijo. Vse pozivam, da si prizadevate za to. Ne smemo podcenjevati eh, pomena in hitrosti teh ukrepov. To je za evroobmočje največji skok naprej od ustanovitve samega evra. Eh, za sabo smo pustili povezavo med neuspešnimi bankami in vladnimi financami in to bo uh, gospodarstvom pomagalo. Poleg tega bančna unija potrjuje tudi naslednje. Vsi voditelji so zavezani močnemu in stabilnemu evroobmočju. Naša uh, politična volja je nedotaknjena. Eksistencialna grožna evroobmočju je že za nami in eh, to predvsem po zaslugi te politične volje. Do konca leta uh, se bodo vzpostavili glavni elementi iz uh, mojega poročila, iz mojih poročil in poročil drugih štirih predsednikov. In uh, to je zasnovano tako, da bomo uh, novo arhitekturo evroobmočja odprli tudi za nečlanice evroobmočja. Poleg tega smo naredili napredek uh, na decembrskem vrhu tudi uh, pri črki E v EMU, torej eh, tukaj gre za gospodarsko unijo. Razpravljali smo o evropskem semestru, o šesterčku in dvojčku, eh, vendar pa ta novi dogovor to presega in se osredotoča na partnerstva, partnerstvo za konkurenčnost, rast in delovna mesta. To je pomembno za ključne strukturne eh, reforme, predvsem za dobro delovanje EMU. Želimo spodbujati Eh, nacionalni občutek lastništva z eh, vzajemnimi partnerstvi, z več odgovornosti, eh, več vključenosti in vlaganj v zdravo gospodarsko politiko, z več solidarnosti bomo dosegli tudi več podpore in finančne spodbude. Cilj je, da dosežemo končni dogovor o tem delu gospodarske unije do oktobra letošnjega leta decembra na svetu smo se vrnili tudi na delo, ki še poteka glede konkurenčnosti rasti in delovnih mest. Ocenili smo napredek pri svežnu za rasti in delovna mesta. S predsednikom Wernerjem Hoerjem Evropske investicijske banke eh, sva pogledala, kako je Evropska investicijska banka pospešila svoje posojanje gospodarstvu, predvsem majhnim in srednjim podjetjem. Nova sredstva za 2014 do 2020 so že na voljo, vključno eh, za pobudo za zaposlovanje mladih in za pobudo za majhna in srednje velika podjetja. Tukaj je Evropska investicijska banka veliko dosegla. V zadnjem letu smo se osredotočili na vse eh, načine, kako eh, ponovno zagnati gospodarstvo in Prepričan sem, da bo leto 2014 boljše, da se bodo dvignile ravni zaposlovanja. Zdaj pa naj se vrnem na splošno sliko skupnega dela, ki smo ga izvedli v zadnjih štirih letih. E, to je šlo postopoma, želeli smo naši uniji dati nova sredstva, ki bodo e, prispevala e, k boljšemu upravljanju našega gospodarskega sodelovanja in soodvisnosti. Nekaj smo dosegli na ravni obstoječih pogodb eh, skozi postopke, zakonodajne postopke. Drugi vidiki pa so zahtevali eh, vzpostavitev novih instrumentov, ki prej niso obstajali in eh, ki so jih morali ratificirati nacionalni parlamenti določeni vidiki se nanašajo na Evropsko unijo kot celoto, nekateri pa samo na evroobmočje. Vsi pa so sprožili vprašanje, kako zagotoviti demokratično odgovornost. Splošno pravilo je, da so nacionalni parlamenti odgovorni za nacionalne odločitve, eh, odločitev na evropski ravni pa oziroma odgovornost na evropski ravni pa se zagotovi prek eh, sveta in tudi parlamenta. Eh, torej, to je dvojna varovalka, eh, ampak tudi dvojna kompleksnost je s tem povezana. Stvari lahko postanejo zapletene in to se je pokazalo tudi pri našem delu. Na koncu vsakega področja odgovornosti je parlament. Eh, vendar pa se vseeno moramo ukvarjati tudi eh, z izzivom transparentnosti in jasnosti naših postopkov. Ključni element je zagotoviti, da bodo nacionalni parlamenti, ne glede na to, ali nadzoruje nacionalno odločitev sprejeto strani njihove vlade ali pa vključenost njihove vlade v sprejemanje evropskih odločitev, torej parlamenti morajo biti odgovorni in morajo izvajati ta nadzor in morajo imeti za to na voljo tudi ustrezna orodja. Eh, glavno orodje je, da vsaka država članica eh, to lahko organizira v skladu s svojo ustavo in svojo tradicijo. Zato ne potrebujemo evropskega pravila. Ampak evropska raven lahko vse skupaj olajša, kot je naprimer to eh, dosegla prek Lizbonske pogodbe ki predvideva da vse zakonodajne predloge najprej pošljemo nacionalnim parlamentom da razmislijo o njih preden se odločita svet in parlament medparlamentarni dialog kot je tale je tudi eh, primerno orodje zdaj smo dobili določene nove organe z novimi nalogami kot naprimer eh, enotni nadzorni mehanizem eh, ali pa organ za reševanje eh, ta dva organa delujeta z določeno stopno neodvisnosti. Vendar pa je tukaj posebej pomembna transparentnost in pa mehanizmi poročanja. To omogoča ex post nadzor nad dejavnostmi teh organov. Poleg tega eh, tukaj Evropski parlament tudi igra vlogo pri imenovanju članov teh organov. Seveda lahko naredimo več za to, da okrepimo demokratsko legitimnost in odgovornost v mehanizmih, ki smo jih spostavili. Ampak vseeno trdno verjamem, da bi predlogi s tem v zvezi morali priti v prvi vrsti strani parlamentov samih. Zato se veselim eh, zanimivih idej in predlogov ki se bodo razvili na tej konferenci in ki bodo prišli strani posameznih parlamentov eh, ali pa kot plod eh, vaših razmislekov o trenutni gospodarski situaciji. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Herman. Spoštovane kolegice in kolegi. sledilo bo izmenjava mnen. Moramo pa poskušati vse skupaj dobro strukturirati. Seveda vam moram žal povedati, da ne boste vsi mogli priti na vrsto in tudi ne boste mogli vsi govoriti, kolikor bi hoteli. Zato sedaj kar na začetku nekaj predlogov. Najprej bi rad povedal, da imamo več kot 140 tistih, ki želite govoriti za to. Torej, seveda, prosim, da me eh, razumete, da bomo čas omejili na dve minuti. Imeli bomo krok vprašanj in odgovorov. Dve minuti za Evropski parlament je to zelo veliko časa. Ne vem, kako je pri vas, vendar pa pravzaprav dobijo tukaj predsedniki političnih skupin 4 do 5 minut. Dve minuti je torej že veliko. Naš predlog je torej sledeč. Najprej štiri kolegice, kolegi nacionalnih parlamentov, potem en kolega, kolegica, Evropska ena torej razmerje. Predlagam, da začnemo protokolarno. Prvi štirje so tisti, ki protokolarno sledijo, torej podpredsednik Grškega parlamenta, potem predstavnik francoskega predsedstva, pa predstavnik nemškega Bundestaga, potem pa kolegica ali kolega Evropskega parlamenta. Če se bo kdo javil, zaenkrat še nimamo kolegov Evropskega parlamenta, ki bi želeli spregovoriti. Če se bo torej kdo javil, to razumem kot uljudnostno gesto do naših gostov tukaj. Če se strinjate s tem, bomo postopali na sledeč način. pred sabo imate kartončke s svojimi imeni. Prosim, če jih pokažete, dvignete. Če sem prav razumel, jih bomo zbrali in jih potem tukaj razvrstili po vrstnem redu prispetja. Prvi krok bom vodil sam, naslednji krok bo potem vodil kolega Maj Marakis. Se strinjate s tem postopkom? Prav, hvala lepa. Potem vam moram povedati še tole. Merili vam bomo čas in predvsej težav glede popularnosti v Evropskem parlamentu imam tudi zaradi tega, ker omejujem čas. Tako da pač moram povedati, da bom poskušal biti strok, kar se časa tiče. Tudi kolega Majmarakis v grškem parlamentu je, znam potem, da je v grškem parlamentu še bolj radikalen kot sem sam. Torej, najprej podpredsednik grškega parlamenta Joannis Tragakis. Prosim, gospod podpredsednik. Hvala lepa. Torej, vsi priznavamo, da je kriza, ki je izbruhnila leta 2008, izhajala iz bank in da se je potem razširila v realno gospodarstvo. Seveda morajo sedaj pravila veljati tudi za banke. Evropska bančna unija je lahko pomemben prispevek krepitvi zaupanja v trge in krepitvi realnega gospodarstva v Evropi prvi korak v tej smeri je bil že narejen z odločitvijo o enotnem mehanizmu nadzora. Grško predsedstvo bo storilo vse, kar je v naši moči, da bi tudi vzpostavili in uveljavili mehanizem za reševanje. Potem bi torej lahko to teorijo izvedli tudi v praksi. Upamo, da bomo sledili vsem rokom. Prav tako pa mislim, da moramo sedaj oceniti stroške reševanja bank v državah članicah. Izogniti se moramo, da bi plačevali davkoplačevalci in imeti neki delnic, tako kot pred kratkim na Cipro. Vsekakor je tukaj potrebno še marsikaj postoriti. Nasplošno potrebujemo bolj stabilen finančni sistem, potrebujemo bolj učinkovito monetarno unijo in zelo pomembno je, da bodo vsi sistemi vodili v likvidnost in financiranje realnega gospodarstva. Tako bomo lahko zagotovili tudi rast. Zato je zelo pomembno, da sedaj tudi v skupini G8 uveljavimo naše izkušnje, kar se tiče bančne unije. Prav tako moramo opozoriti na to, da moramo prispevati k stabilnosti po vsej Evropski uniji. Konec koncev bo to dobro za državljane. Predstavnica litovskega parlamenta, prosim. Eh- Hvala lepa, predsednik, spoštovani predsedniki, spoštovane kolegice in kolegi spoštovane poslanke, poslanci nacionalnih in Evropskega parlamenta. Naj se najprej zahvalim grškemu parlamentu in Evropskemu parlamentu za organizacijo drugega sestanka te konference. Kot veste, je prvi tak sestanek take konference se odvijal oktobra lani v Litvi, v Vilni. Glede praktičnega poteka konference smo se odločali takrat v Litvi. Dogovorili smo se, da bodo medparlamentarne konference o gospodarskem in finančnem upravljanju Evropske unije sledile letos. Prav tako smo se dogovorili, da bomo pripravili končni osnutek, kar se tiče pravil in postopkov za finančni sektor. Zdaj vidimo, da se je naziv konference spremenil in vse skupaj se je nekoliko omilo. Prav tako v programu ni več časa za razpravo o postopkovniku. V nasprotju s prakso eh, takšnih konferenc, organizatori tudi niso predvideli časa za sprejetje zaključenih dokumentov. Pripričani smo, da bi ta konferenca morala postati pomemben element vključevanja nacionalnih parlamentov v sprejemanju odločitev v Evropski uniji, kar se gospodarskega in finančnega upravljanja tiče. Zato spodbujamo organizatorje tega in naslednjih sestankov konference, da ohranijo odločno zavezo odločitvi, ki smo jo sprejeli v Vini. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Kristof Kareš iz Francije. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej lepo pozdravljam so predsedstvo, torej grško in pa parlamentarno. Popolnoma se lahko pridružujem komentarjem predsednika Evropskega parlamenta in sicer, da moramo demokratizirati evropski proces in okrepiti sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom pri teh vprašanjih. Nadaljevati moramo na ta način, poglobiti tudi tisto delo, ki smo ga načeli z medparlamentarno konferenco in pa 13. členom. Glede bančne unije imam le eno pripombo. Če bo mogoče izboljšati kompromis v zadnjem trenutku, bo to treba tudi storiti. In v tem primeru je nacionalna skupščina razpravljala že koncu meseca, bo razpravljala koncu meseca februarja. Februar, In eh, zelo smo zainteresirani tudi za nekatere spremembe v okviru trialoga, še posebej, ko gre za proces oblikovanja mehanizma za sanacije bank. Mislim, da mora biti to pod nadzorom evropskih organov. Leto 2014, eh, naj povem nekaj gospodarski rasti, bo leto, v katerem bo prišlo do številnih izboljšav, prav gotovo situacija se precej pozitivno izboljšuje. Bo pa to v vsakem primeru tudi kritično leto. Gospodarska rast je še vedno zelo občutljiva, to bo treba podpreti in zato je treba sprejemati tudi dobre odločitve. Še posebej v smislu vzpostavljena ravnovesja med finančno konsolidacijo in pa gospodarsko rastjo. Evropska komisija je že napredovala pri tem vprašanju in dobro bi bilo, da bi še naprej razpravljali o proračunskih multiplikatorjih, zato da bomo poglobili pomen tega. Obenem pa moramo ukrepiti tudi sodelovanje na področju gospodarske politike. Tudi tukaj je jasno, da moramo veliko bolje delati na sodelovanju, ko gre za gospodarstva različnih držav. In gospod eh, Van Rompuy je o tem že govoril, potrebujemo tudi veliko več spodbujanja na ekonomski, gospodarski ravni strani Evropske unije, zato da se bo podpiralo nekatere države članice, ki se spopadajo še z velikimi težavami za gospodarske rasti. Hvala lepa, sedaj pa predsednik nemškega Bundestaga, gospod Lamert. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich zunächst. Spoštovane kolegice in kolegi, najprej bi se rad prisrčno zahvalil Martinu Šulcu in kolegi Mamarakisu, da sta nas povabila na to konferenco in s tem jasno pokazala, da so nacionalni parlamenti in Evropski parlament parlamenti, ki morajo sodelovati, partnerji, ne pa konkurenti. Ampak in zato je ta naroga tako zapletena, hkrati pa tudi zanimiva, ker nimamo enakih pristojnosti oziroma imamo različne pristojnosti in moramo najti modro rešitev za vse te instrumente, ki smo jih razvili v prejšnjih letih. To moramo sedaj spremljati in nadzorovati na parlamentarni ravni in s tem legitimirati. Tako gospod Barozo kot gospod Van Rompuy sta omenila cel niz sprememb in tudi nedvomno izboljšav, ki smo jih dobili v zadnjih letih na evropski ravni. Vse to nam omogoča, da se lahko bolje kot do sedaj zoprstavimo krizam, še bolje, da sploh ne pustimo, da nastanejo. Vendar pa tukaj imamo zelo širok spekter različnih instrumentov in različnih delovnih področji. In to ne spada vedno vse samo v bančno unijo, temveč tudi v proračunsko, davčno in gospodarsko politiko. Zato, spoštovani kolega Šulc, pripomba litovske kolegice se mi zdi upravičena, tudi, kar se menja tiče, sem takraten naslov prve konference v Vilni imel za bolj ustrezno, ko smo imeli gospodarsko, politično in davčno upravljanje. Sedaj smo se omejili. Seveda, ne, potrebujemo zelo veliko različnih parlamentarnih formatov. Potrebujemo samo en ustrezen format sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Tako bi potem vst aspekte različnih področji, kar se da celovito pokrivali. Seveda se ne bomo srečevali vsaka dva tedna v različnih formatih, to ne bo šlo. Zato, in o tem smo se dogovorili tudi že v Nikoziji, bi naj se osredotočali na naše dejavnosti, jih racionalizirali, to bomo gotovo še počeli, in potem veliko razpravljamo o usklajevanju, to je zelo pomembno vendar pa seveda ne smemo izgubiti bistva izpred oči zaposlovanje in rast. To moramo spodbuditi, se organizirati na tem področju. Torej, kaj bomo notranje politično storili, kaj je bilo napak, kaj lahko potegnemo iz vsega tega. To je tista temeljna naloga po našem mnenju takšnega rednega parlamentarnega sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Lamert. Sedaj pa kolegica Ivana Maletić iz Evropskega parlamenta. Dobar dan svima. Evo, ja zahvaljujem i želim... Dobar dan sam. Rada bi se vam zahvalila in izrekla podporo in zadovoljstvo, da organiziramo konference takšnega tipa. Kajto ravno na takšnih konferencah se zavemo, da je za uspeh evropskega semestra potrebna nacionalna volja in nacionalna podpora. Evropski semester združuje države članice in izvajanje zelo pomembnih strukturnih reform. Čeprav seveda enake rešitve ne prinesejo enakih rezultatov, ker imamo različne razmere po državah članicah. Vendar pa naše skupne izkušnje so zelo pomembne in pomenijo pomembno dodano vrednost za evropski semester na ravni Evropske unije. V evropskem semestru imamo težavo zelo nizke ravni izvajanja priporočil državam članicam. Veliko krat slišimo kritike, da so ta priporočila preveč splošna. Zato je pomembno, da vsi skupaj izpostavimo, da morajo priporočila biti tudi izvajana. To mora biti skupna prizadevanja nacionalnih organov in Evropske komisije. Nacionalni programi, od teh se moramo najprej razpravljati na nacionalni ravni, jih sprejeti na nacionalni ravni, potem pa se moramo o njih razpravljati naprej tudi na evropski ravni. Evropski proračun je prav tako pomemben za rast in za konkurenčnost Evropske unije kot celote strateški dokument, kjer opredeljujemo priporočila in naloge in potem govorimo tudi o nacionalnem reformnem programu. Vse to mora biti sprejeto na tak način, da bo usklajeno strateškimi dokumenti za financiranje kohezijske in kmetijske politike. Ravno zato je pomembno te dokumente med sabo povezati, zato da bomo dosegli sinergije, ki so potrebne za te dokumente. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rozati iz Polskega parlamenta. Hvala lepa predsedujoči. Eden najpomembnejših elementov novega sistema gospodarskega upravljanja v Evropski uniji je bančna unija, ki nastaja. Strinjam se, zelo veliko napredka smo dosegli lani, vendar pa po mojem mnenju, vsaj zdi se mi tako, se je postopek nedavno ustavil. Rad bi pozval vse odrežence te pomembne razprave, še pa posebno poslance v nacionalnih parlamentih, da pritisnejo na nacionalne vlade in na svoje predstavnike, zato da bi postopek pospešili. Naj navedem dva argumenta v prid tega. Prvi je ekonomski. Finančni trgi, na njih še vedno vlada negotovost. Začarana povezava, začarani krok med eh, državnim dolgom in bankami, je še vedno prisoten, tega še nismo popolnoma prelomili. In to ovira rast in ustvarjanje delovnih mest, še prav posebno v južnejših državah Evropske unije. Resnično moramo storiti še veliko več, si veliko bolj prizadevati, da bomo ta postope končali. In potem popolnoma političen argument, drugi razlog. Mislim, da smo pred, vsi vemo, da smo pred eh, evropskimi volitvami in zelo verjetno je, da bo novi Evropski parlament po volitvah manj pripravljen sprejemati proevropske, prointegracijske pobude. Tako da si moramo vzeti čas za to, da bi se skupaj pospešili in da bi politično gledano, kar se bančne unije dokončali, koliko se le da, še pred koncem tega mandata. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Harrison iz Združenega kraljestva, predsednik finančnega odbora. Uh, Hvala lepa. Predsednik Barozo. Ali meni, da so sredstva, ki so dodeljena sistemu za eh, reševanje, dovolj za reševanje vseh bank? Drugič, ali meni, da je učinkovito se posvetovati 120 ljudmi čez vikend, kar se tiče vzpostavitve takega sistema za reševanje bank? Zakaj je dejal, da bomo verjetno morali um, se odreči schemi o jamstvu hranilnih vlog. Gospod Van Rompuy, predsednik, pa misli, da moramo to ohraniti. S tem se strinjam in samo zahvaljujem. Bi lahko torej povedali, kakšen kompromis meni, da bi morali doseči za to, da bi zagotovili, da bo enotni mehanizem za reševanje sprejet. In potem še gospodu Van Rompuyu kar se bančne unije smo slišali zelo veliko z njegove strani, zato smo hvaležni. Ker je na to, kar je ravno kar dejal gospod Rozati, da je nujno potrebno doseči hiter napredek pri teh zadevah, da moramo hitro dokončati bančno unijo in da moramo finančne trge vzeti resno, da nas ne bodo kompromitirali. In potem še na vaš račun, gospod Šulc, Lordska zbornica, verjetno veste, končuje preiskavo, ne samo kar se demokratične narave Evropskega parlamenta tiče, temveč tudi tega, kako bi nacionalni parlamenti lahko prispevali dodano vrednost k temu, kar počnete, tako da bi zagotovili, da bomo izboljšali demokratični nadzor tega, kar se počne v Bruslu ali v Strasburu. Pa tudi v 28 prestolnicah moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezen demokratični nadzor v Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Harrison. Sedaj pa predstavnik Slovaške. Prosim. Chcel by som zdôrazniť, že Hvala lepa. Najprej bi rad izpostavil, da so Slovaki, pa tudi drugi evropejci, siti teh konfliktov na nacionalni in supranacionalni ravni. Evropska unija ni razdeljena v 28 eh, držav. Pravzaprav smo razdeljeni v dve, bogate in revne. In naj spostavim to, kar ste dala gospod Barozo in gospod Šulc, da smo v istem čovnu, vendar pa nekateri so eh, pod palubo, nekateri pa nad palubo. In seveda moramo upoštevati tudi socialno dimenzijo Evropske unije. Imeti moramo bolj odločna stališča, kar se tiče nekaterih vprašanj, tudi kar se tiče vprašanj glede industrije. In potem ali bi, če bi sodelovali na nacionalni ravni pri Evropskem mehanizmu za reševanje, tako dobili še dodatne pristojnosti na Evropski ravni. Ne moremo vsega prepustiti samo globalizaciji. Hvala lepa. Paragalo. Najlepša hvala. Gospod eh, Memorakis se popravlja. Gospod Kine iz Belgije. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najlepša hvala za dobrodošljico, veliko sreče tudi med vašim predsedovanjem, pa tudi pri razreševanju številnih izzivov v Grčiji. No, zagotavljanje proračunskega ravnovesja in pa sodelovanje med državami članicami je seveda pomembno. Zdi pa se nam, da Proračunska razsežnost pravzaprav je vezana tudi na nekatere demokratične težave. Vzpostavljati moramo nekakšen projekt mobiliziranja in pa izgradnje prave strukture za Evropsko unijo. Po drugi strani pa opažamo tudi vedno slabšo razporeditev premoženja, vedno več revščine. In dovolite mi, da izkoristim to priložnost in opomnim komisijo na nekatere elemente ki jih moramo nujno obravnavati. Najprej vprašanje socialne in finančne kohezije med državami članicami. Ne moremo več tega le opažati in ne se odzivati. Socialni dumping ima tudi vpliv na finančno stanje in na konkurenčnost med državami članicami. Tukaj moramo napredovati. Potem pa drugič. Iskanje novih proračunskih sredstev. Tukaj ne gre za finančne paradiže za boj proti goljofiji, ampak potrebujemo tudi obdavčitev finančnih transakcij. Na to pa še tretje, gospodarstvo v prihodnosti, vrčevanje v prihodnosti, raziskovati moramo celotni zeleni sektor, pa še na ravni bančne unije. Naj povem nekaj, nekateri kolegi so že to omenjali, tukaj obstajajo pomembni pomisleki in sicer, da se moramo naslednji gospodarski krizi izogniti in pa obenem poskrbeti tudi za financiranje MSP-jev. Ta medparlamentarna konferenca mislim, da lahko pravzaprav lahko obravnava vsa ta vprašanja na svojem dnevnem redu in a, eh, tudi za komisijo je prav gotovo to zelo pomembno, tako da bomo vzpostavili močno evropsko gospodarstvo, zagotovili več delovnih mest za mlade evropejce, presenečen sem tudi nad eh, stopnjo in brezposobnosti v vseh drugih državah članicah obenem pa moramo upoštevati tudi okoljske zahteve in pa energetske zahteve. No in to je nekaj, kar bi morali celovito obravnavati na celotnem dnevnem redu te konference. Gospod Papa Dimolis, podpredsednik odbora za evropske zadeve v našem parlamentu. Najprej hvala, gospod eh, predsedujoči. Dve minut je veliko premalo, da podam celotno stališče. Želel pa sem povedati, da se ne strinjam z temi, s tem hvalisanjem, s tem samohvalisanjem, s katerim je bilo prežeto mnenje gospode Šulca, prav tako tudi Barosa in pa gospa Fedrompoja. Gospodarstvo na evropski ravni začenja zdaj iz ničle, veliko slabše kot v združenih državah. In obenem se soočamo tudi z nekaterimi programi in pa hudimi vrčevalnimi ukrepi, s katerimi se rešuje dolgove. Želel sem zastaviti tudi nekaj vprašanj in upam, da bom dobil tudi odgovor. Nekaj, kar velja tako za komisijo kot za svet. Ali ste zadovoljni z rezultati programov, ki ste jih na nek način usilili Grčiji? S tem se je začela pravzaprav grozna recesija, povečala se je brezposelnost, začela se je tudi uh, poglobljena socialna kriza. Zakaj ste se odločili pravzaprav za take programe? Gospod predsednik Evropskega parlamenta, zakaj ste čakali štiri leta, preden ste ugotovili, da trojka v Grčiji pravzaprav nima nobene demokratične, legitimne vloge in ne more izvajati nadzora? Zakaj bi obenem vsi želeli kasneje obravnavati tudi vprašanje dolga? To je bistveno vprašanje za evropsko gospodarstvo. Kaj ne bi storili v primeru tudi programov solidarnosti s tistimi državami članicami, ki so bile najbolj prizadete zaradi gospodarske krize, pa tudi ošibljene pod predsedstvom gospoda Barosa. Ali Lizbonska pogodba s svojimi cilji dejansko lahko prispeva k vzpostavitvi evropskega proračuna? ki bo boljši. Ta proračun je zelo šibek v smislu brozdomačega proizvoda. Evropska unija mora najprej premagati nekatere težave vezane na kohezijo. In euroskepticizem ravno zaradi teh težav še posebej pridobiva na moči. Najlepša hvala gospod eh, Boroso in pa mm, predsednik nas boste morali zapustiti, če želite odgovoriti, lahko odgovorite, izvolite. The... Najlepša hvala za zastavljeno vprašanje oziroma pripombe. Najprej nekaj glede mehanizma oziroma tega procesa. Iskreno povedano, moram reči, tako kot eh, nas je na to pomnil litovski kolega, kot tudi predsednik Bundestaga, gospod Lamar, zdaj je zadeva zelo težano, zaradi tega, ker rešitev ni enaka za vse primere. Vi, vi ste torej ti, poslanci ste tisti, ki lahko o tem odločate, nacionalni poslanci, pa tudi evropski poslanci. Na osnovi izkušenj, ki smo jih dobili med izvajanjem tega semestra, pa naj povem svoje stališče. Mehanizem moramo uskladiti in poenostaviti. In to zaradi tega, ker si ne bomo poenostavili stvari, če bomo podvajali različne scheme in pa odgovornosti. Vedno obstaja določeno tveganje, da ko bomo združevali ne le temeljne mehanizme evropskih institucij, torej komisijo, parlament, svet, z 28 nacionalni parlamenti ali pa celo več parlamenti zaradi tega, ker imajo nekateri parlamenti več domov, nekatere zvezdne države pa imajo še različne parlamente. Tukaj gre torej res za zelo obsežno sodelovanje in zaradi tega bi lahko prišlo še do komplikacij situacije. In želel bi biti iskren z vami. To je treba storiti tako, da se bo povečala tudi preglednost in politična odgovornost. Tako da to, kaj ne bo prišlo do nekakšnega organigrama, ki bo čisto podivljal in ga nihče ne bo več razumel. Nihče ne bo več razumel, kje ležijo odgovornosti, kdo je pristojen, zakaj. In potem bomo na koncu lahko dobili nekaj še bolj kompleksnega, s čimer ne bomo poenostavili tega, kar je pomembno za vse nas. Torej, preglednost, jasnost mehanizmov sprejmanja odločitev v Evropski uniji. Evropska komisija je seveda odgovorna in to je del Evropske demokracije vendar pa so nacionalne vlade odgovorne tudi nacionalnim parlamentom. Zato moramo zagotoviti nekakšno sodelovanje na in med različnimi ravnimi. Tako na v smislu proračuna kot drugih vprašanj. No, kar si želimo zagotoviti? Zagotoviti si želimo predvsem lastništvo nad gospodarskim upravljanjem in to tako na evropski kot na nacionalni ravni. Zato, da ne bomo ustvarjali nečesar, kar bo na koncu v vse skupaj vnašalo dodatno zmedo. Na to sem pa želel upozoriti. Potem pa ste omenili še dve zadevi, v povezavi s katerimi ste se sklicevali name, prosili ste me na odgovor. Najprej bančna unija, potem pa še splošne politične usmeritve. Uh, Najprej bančna unija. Tukaj se odgovarjam na vprašanje čestitljivega člana Lordske zbornice. Evropska komisija je bila zelo jasna. Oblikovali smo predlog, ki je bil veliko bolj enostaven kot predlog, glede katerega smo se na koncu sporozumeli. Vsaj v smislu odgovornosti do odločanja. Sam menim, da to, kar smo na koncu sprejeli, je bilo nekoliko preveč kompleksno. Naj se torej odzovem na vas in pa na tudi pripombo člana Francoske nacionalne skupščine. Komisija si ne želi sprejemati odločitev zaradi tega, ker bi nam to dajalo več pristojnosti. Nikakor ne. Ali pa da bi tukaj želeli nadzirati na kakšno skupščino ne vem koliko nacionalnih eh, nadzornikov. Iskreni moramo biti. Nekatere vlade so bile vključno z britansko vlado, ki je imela tukaj najbolj izrazito stališče, ki si niso želeli to vrstnih pristojnostih ali pa pravil za Evropsko komisijo. Tega si niso želeli. In a, na to smo prišli do soglasne odločitve vseh držav članic, ki so se odločile ravno o tem specifičnem besedilu. Soglasno odločitev je bila to ne gre le za Združeno kraljestvo ali Nemčijo, to treba pojasniti. Vse vlade so to sprejele, vključno s francosko. Zdaj smo naleteli na politično težavo. Če je svet sprejel soglasno odločitev in se s to odločitvijo Evropski parlament ne strinja, in občutek imam, potem ko sem se pogovoril s predstavniki Evropskega parlamenta, da se morda Evropski parlament res ne bo mogel s tem strinjati, da bo čisto nemogoče priti do sporazuma med Evropskim parlamentom in svetom, če ne bo prišlo do kompromisa. No, v tem primeru svetujem tako svetu kot parlamentu, da sodelujeta, da skupaj skušata poiskati nek kompromis. Če ne, kot je povedal nek drugi čestitljivi poslanec, so tukaj še vedno nekatere zelo pomembne težave na samem trgu. trenutna situacija bi nas lahko zavedla v to, da se bomo narobe odločili, če bodo vlagatelji na koncu ugotovili, da svojih odločitev ne moremo realno podpreti. To sem želel povedati. Kaj naj bi bil kompromis? Kako naj bo izgledal? Zaenkrat ne moram povedati, saj to zahteva intenzivno delo na obeh straneh komisija in Evropski parlament sta pripravljena sodelovati, na tem trdno delati, naša komisija bo vse podprla, tako da bomo skušali ugotoviti, kaj je tisti temelj morbitnega kompromisa. V vsakem primeru bi vas prosil, da ste odprti do tega sporazuma, sicer bi bilo to lahko zelo škodljivo za nas. Potem pa še pripomba glede nekaterih drugih vsebinskih elementov, da nisem omenjal jamstva za hranilne vloge. Tega seveda nisem omenjal, to smo že sprejeli, to je bil namreč predlog Evropske komisije, gre za direktivo o jamstva za hranilne vloge. In to je predlagala naša komisija. Mislim, da je bil to dober predlog, tega smo sprejeli in dobro je bilo, da so se svet in Evropski parlament glede tega strinjali. Zdaj pa moramo dokončati to delo z Evropskim enotnim mehanizmom za sanacijo. Potem pa še splošna politika, ki jo je omenjal, mislim, da poslanec iz francoske delegacije. No, prav gotovo to imamo v strategiji 2020, torej potreba po vključujoči trajnostni rasti, zelena agenda, potem tudi obdavčitev finančnih transakcij. No, oblikovali smo predlog, vendar pa tega svet še ni sprejel. Prav tako ni potrdil okrepitve v smislu sodelovanja. Govori se tudi o socialni koheziji, o izogibanju socialnega dumpinga in tako dalje. Komisija je oblikovala predlog, tudi v obliki direktive o napotitvi delavcev in to smo sprejeli. Tudi nacionalne vlade morajo delovati tako, da bi se izognili socialnemu dumpingu, ki je negativen za celotno Evropo. Pa še zadnje pripombe, te je zastavil cenjeni kolega iz grškega parlamenta. Moj odgovor bi bil naslednji. Prvič. Glede tega se nismo odločali mi, glede mednarodnega denarnega sklada v okviru trojke so se odločile države članice. In vprašanje je bilo, ali naj podpremo IMF ali ne. Tukaj je šlo za nekakšen samoumevni pogoj za nekatere vlade. In IMF ima določeno vlogo v programih sanacije. To ni bilo navedeno v predlogih komisije. Zastavljate to vprašanje tistim državam, članicam, ki so to sprejele, vključno z grško vlado. Ta tega v tem trenutku prav gotovo ni mogla zavrniti. Na to pa še je vprašanje programov, težav, s katerimi se soočamo v okviru programov, naj bom popolnoma odkrit. Prepričan sem, da če Grčija ne bi izvedla tega programa, bi bila situacija danes veliko hujša. V to sem prepričan. Na to pa sem želel še nekaj pokomentirati glede grške situacije. Zelo dobro se zavedamo žrtvovanja in težav v Grčiji, vendar pa naj vam povem. Če Grčija določen trenutek ne bi bila v Evropski uniji ali pa v Evropomoču, bi se še vedno morala soočiti s temi težavami. Težava Grčije ni bila namreč le to, da bi se soočali z izjemnim primankljami dolgov, ampak tudi to, da so imeli težave z banko in strukturne težave na področju konkurenčnosti. In Grčija je na nek način bila žrtev, saj je bila prva država, v kateri se je to zgodilo vse skupaj naenkrat. Nekoliko drugače je bilo to kot pri Irski. In poleg teh težav, s katerimi se je soočala Grčija, so se porajale še druge politične težave, ki so ustvarjale negotovost. Trgi so pričakovali, da bo Grčija izstopila In to je povzročilo težave, še posebej takrat, ko so grški politiki govorili, da bi morala Grčija zapustiti evro. Obenem se moramo zavedati tudi dejstva, da so drugi izven Grče govorili, da bo Grčija izstopila. In to je povzročilo številne težave. Do tega ni prišlo na Irskem, saj je bila Irska veliko bolj samozavestna že od samega začetka. Zakaj je bilo program v Grčiji veliko teže izvesti kot na portugalskem ali na Irskem? No, zato so odgovorni različni dejavniki. Grčija je bila prva izpostavljena, soočala se je z nekaterimi notranjimi političnimi težavami, predčasne volitve, govore je bilo o referendumu, obenem pa je prišlo tudi do nekaterih negativnih komentarjev iz tujine, ki niso prispevali k reševanju situacije. Nasprotno. Na. V Grčiji je bila zelo visoka raven tudi davčne utaje in to je povzročalo težave na ravni zaupanja. Lahko pa se pogovorimo tudi o tem, kaj bi se zgodilo, če bi bil program naravnan do popolnosti. To se ni zgodilo, verjetno je to res. Vendar pa na osnovi informacij, ki smo jih takrat dobili, smo skušali narediti vse za to, da bi prežvečili popolni stečaj Grčije. S tem smo se ukvarjali. Zato smo delovali in če tudi Grčija takrat ne bi bila v Evropski uniji ali pa v Evromoči, bi morali sprejeti primerljive ukrepe. In veseli me, da je Grčija zdaj še vedno v evroobmočju in upamo, da bo Grčija to leto dejansko doživela nekakšno manjše okrevanje. To sem torej želel omeniti. Prav gotovo se nisem odzval na vse komentarje ali pa vprašanje, vendar pa sem upam, da posredoval splošno stališče glede teh pomembnih zadev. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala, gospod eh, Memarakis. Najlepša hvala, gospod predsednik eh, Evropske komisije. Zdaj pa še Ani Podimata. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Lepo pozdravljam vse nacionalne poslance. Želim vam veliko uspeha. Tudi vam, spoštovani grški kolegi, imete grškim predsedstvom. Želela sem nekaj povedati tudi o samih evropskih volitvah. Štiri mesece nas ločijo od tega. Naj bi prišlo do prvih znakov gospodarske rasti v Evropski uniji po tem kriznem obdobju, vendar pa je gospodarska rast še vedno precej ranljiva in zato mislim, da moramo storiti še več in unesti še nekaj več vsebine v te naše zaveze. Mi, Evropski parlament, mora biti odgovoren za to. In obena moramo poskrbeti tudi za to, da se bodo spoštovali vse zavezi, zaveze evropskih institucij, tako da se bo okrepilo proračun. To moramo storiti brez kakršnekoli diskriminacije, zato da bomo kredibilni tudi v očeh evropskih državljanov. To moramo storiti v primeru vseh držav članicah evroobmoča in pa članicah Evropske unije. In EMU, kot ga zdaj predlaga Evropska komisija, naj bi bil dober le za tiste države članice, ki imajo nek manevrski prostor, da izvedejo ukrepe. Kot eh, podpredsednica Evropskega parlamenta, mislim, da je to zame zelo pomembno vprašanje. Povedati moram namreč, da to odraža tudi stališča nacionalnih poslancov. Zdaj pa še nekaj o sami situaciji medvladnega sodelovanja. To je bistvenega pomena. Glede na to, da nimamo ustreznih mehanizmov že od samega začetnega, začetka gospodarske krize. No, če bomo imeli medvladno sodelovanje na mesto sodelovanja v okviru evropskih institucij, potem mislim, da se bodo s tem le spodbujali nekakšni eh, egoistični pristopi strani držav članic. Mislim, da je pristop skupnosti edini način za sprejemanje skupnih odločitev, kar bo zagotovilo tudi zaščito evropskih interesov. Spoštovani predsedujoči, še nekaj zaključnih besed pozivam grško predsedstvo k temu, da kolikor se le da podpre stališče Evropskega parlamenta in zagovarja povratek k pristopu skupnosti. Najlepša hvala, besedo predajem gospodu Degivjeriju iz italijanskega parlamenta, ki deluje v odboru za proračunske zadeve. Gospod Gileje. Eh, eh, Ga ni. Potem pa še kolega iz eh, Združenega kraljestva. Ga tudi ni. Gospod Gergeri Fisinja. Izvolite. Yes. Uh, Najlepša hvala. Gospod predsednik eh, von Rompuy, povdarili ste, da je gospodarska kriza priložnost za prestrukturiranje gospodarskega upravljanja v Evropski uniji in prišlo naj bi že do nekaterih pozitivnih korakov. No, nismo pa še zaključili s tem delom, to je res. In še toliko bolj je res, če razmišljamo o tem, da so bile prilagoditve v številnih držav članicah zelo drage in da prihaja tudi do ponovnega vzpostavljanja ravnovese v Evropski uniji. Rezultat teh prilagoditev pa je pravzaprav posledica prilagoditev v tistih držav članicah, kjer je zelo velik javnofinančni primanklaj, zaradi česar se rušijo tudi notranje, torej domače stopne popraševanja. Torej, zmanjševanje ravnovesja v evroobmočju je večinoma se naslanjalo oziroma je bilo breme tistih držav, ki so bile najbolj prizadete. Tiste države članice, ki so države članice upnice, pa so prispevale le malo k ponovnemu uravnoteženju evroobmoča. In ta asimetrija v prilagajanju je zelo neučinkovita gospodarsko gledano. Saj je to pripeljalo tudi do deflacije v evroobmočju in to je obenem tudi zelo škodilo notranjemu popraševanju. Moje vprašanje je naslednje. Kaj po vašem mnenju v prihodnosti potrebujemo, zato da bomo zagotovili boljše upravljanje gospodarstva ali pa evropske gospodarske politike, tako da bomo zagotovili bolj simetrično vzpostavljanje uh, gospodarstva, tako da bomo odprli tako domačo evropsko popraševanje, kaj je bistvenega pomena za višjo gospodarsko rast in obenem okrepili tudi spremembe v smislu prilagajanja v nekaterih državah članicah, ki bo cenejše kot do zdaj. Potrebujemo torej nekakšno drugačno strukturo ali pa drugačen mehanizem za uporabljanja trenutnih orodij za gospodarsko upravljanje. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še kolega iz Združenega kraljestva, odbor za evropske zadeve. Predsednik, izvolite. Uh, hvala, gospod predsedujoči. Mislim, uh, da je škoda, da je gospod Baruso že očel, kajti želel sem mu postaviti specifično vprašanje. Gre pa za načrt. Eh, ki je bil oblikovan pred nekaj meseci in tam piše, da je Evropski parlament edini parlament v EU in eh, edini, ki odloča o evru. To eh, povzroča zelo resne probleme. Prisluhnil sem vsem, ki ste tukaj spregovorili, ampak pravzaprav se to ne izvaja dejansko stanje tako, da pogodbe in metode, po katerem se oblikuje zakonodaja v Evropi, postavlja vprašanje o tem, kdo upravlja Evropo in demokratska legitimnost, ki jo proučuje Kosak in to zelo natančno in ki nas tudi zelo skrbi v Združenem kraljestvu, je tukaj velik problem. Poglejte si ankete Eurobarometra. Poglejte si proteste glede brezposelnosti mladih in pa eh, demokratični primanklaj. Nacionalni parlamenti svojo oblast eh, pridobijo na volitvah, na splošnih volitvah in to je osnova, na kateri deluje svet ministrov. Resničnost eh, pa je taka, da dobivam vse več pozivov Vivian Redding po politični uniji. Ali se vi tukaj v panelu strinjate z gospod Vivian Reding? To sem vprašal gospoda Barusa že eh, pred letom. Zdaj smo v položaju, ko eh, nam tukaj dajete nekakšna navodila, pogodbe pa pravijo drugače. Nihče tu v dvorani ne more verjeti, da nacionalni parlamenti dejansko imajo neko eh, legitimnost, kar se tiče Evropske unije, pa si to zaslužijo, ampak je preprosto nimajo pogodbe, ki že obstajajo, eh, bi morale biti spremenjene, zato da bi to lahko dosegli. Eh, razumem kompleksnost, ki je s tem povezana, ampak rešitev za to moramo najti in to v interesu prebivalcev Evropske unije. Za zaključek naj povem še naslednje. Ali se bomo zatekli eh, k francoskemu izreku bolj kot nekaj spreminjamo, bolj enako ostaja. Uh, ali bo torej situacija taka? Hvala. Najlepša hvala. Gospod predsednik Van Rompo bi želeli odgovoriti. Hvala. Zahvaljujem se vsem, ki ste se oglasili pri tej razpravi. Predsednik Baroso je že odgovoril na večino vprašanj, ki so bila postavljena v prvem krogu. Naj podam še nekaj svojih komentarjev in odgovorov drugim govorcem. Če tukaj eh, omenjamo gospodarsko in monetarno unijo, eh, to, kaj smo naredili na področju bančne unije, eh, fiskalne unije in tako naprej, to niso cili sami po sebi končni cilj vsega, kar počnemo, je, da se ponovno zagotovi rast in zaposlovanje. To bo zahtevalo več časa, kot smo pričakovali. Več prizadevanj, več žrtev je bilo eh, že potrebnih, več kot smo pričakovali, ampak to je končni cilj vseh naših prizadevanj. To naj povem tudi grškim prijateljem. Prihajam iz države, ki je imela 15 odstotni primankljaj na začetku 80-ih let. Torej tako velik primankljaj, kot je bil v Grški pred nekaj leti. To smo morali popraviti. Takrat smo imeli v rokah rodje devalvacije, ampak to nam ni preprečilo, da ne bi sprejeli tudi zelo strogih in nepriljubljenih ukrepov, da smo eh, povečali fiskalno ravnovesje eh, in konkurenčnost in to je trajalo kar nekaj let. Ne glede na evro moramo uravnotežiti eh, naša gospodarstva, še posebej, ko je prišlo do slabega upravljanja, ki je trajalo leta ali desetletja dolgo. Končni cilj naših prizadevanj je torej ta, da ponovno vzpostavimo gospodarsko rast in zaposlovanje stabilnost eh, to ni cilj sam po sebi, to je instrument. Stabilnost eh, je orodje. Cilj naše gospodarske politike pa je, da se ponovno vzpostavi gospodarska rast in zaposlovanje. To je moja prva pripomba. Druga pripomba pa zadeva medvladno eh, metodo in metodo skupnosti. Naj, eh, Eh, o tem je treba razpravljati, ampak eh, ne smemo pa razviti neke teološke razprave. Medvladna metoda, eh, kaj ti števile odločitve sprejema Evropski svet, torej tukaj je prišlo do več kompetenc in do več pristojnosti za skupnost, za institucije. Evropska unija nikoli ni imela v zgodovini toliko možnosti, da vpliva na, naprimer, na proračun, še preden ta gre v parlament. Zdaj pa imamo orodja, da lahko popravljamo fiskalna in gospodarska neravnovesja. Komisija tu igra pomembno vlogo tudi pri eh, mehanizmu za reševanje krize. Eh, Rezultat vsega tega je, da imajo institucije skupnosti večje pristojnosti. To je metoda, ki vam je lahko všeč ali ne, niti tu ne zagovarjam, ampak končni rezultat je naslednji. Eh, končni rezultat eh, eh, pa je tak, da ga lahko zagovarjamo. Glede gospodarskih politik. Eh, tukaj bi bila potrebna zelo obsežna razprava. Isto sem že povedal tudi eh, grškemu kolegu. Če imate velik javni primankljaj, če imate celo primankljaj na eh, računih javnih financ, svoje bilance, ne 2-3 odstotka, stranke, ampak deset in več odstotkov in to več let, potem je rešitev samo ena, da se to uravnoteži. To je težka naloga, zelo zahtevna, ampak s to nalogo se moramo soočiti in številne države so to že storile. Države, ki imajo presežke, imajo te presežke tudi zato, ker so pred finančno krizo že sprejele ustrezne strukturne reforme. Lahko vam pokažem številke, ki so zelo zgovorne. V vsakem primeru pa velja to, kar sem povedal. Te države so pravočasno sprejele strukturne ukrepe in eh, to je zdaj privedlo eh, do presežka v njihovih bilancah. Strinjam pa se tudi s tistimi, da tisti, ki imajo presežek znotraj evroobmočja, eh, možnost je, da imate presežek v evroobmočju ali pa zunaj njega, tisti morajo eh, narediti več prizadevan za uravnoteženje svojih javnih financ. Nekatere države to ravnotežje eh, že skušajo vzpostaviti s tem, da so povečale minimalne plače in izvajo tudi strukturne reforme, naprimer v sektorju storitev. Tudi v državah, ki imajo presežke, eh, mora priti do sprememb in prizadevanj. Ampak lahko povem tudi to, da so te države že sprejele določene ukrepe pred krizo, druge pa ne. Eh, okrepiti notranje povpraševanje pa je nekaj, kar presega samo uh, Eh, mehčanje fiskalne konsolidacije ali pa to, da bi eh, bolj povečali plače. Tukaj gre tudi za vprašanje zaupanja. Notranje povpraševanje se bo povečalo takrat, ko se bo povečalo zaupanje. Zaupanje pa se bo povečalo takrat, ko bo v evrobmočju več stabilnosti. Zaupanje se bo povečalo, ko bodo finančni trgi in drugi eh, videli, da je prizadevan dovolj. Lahko vam dam tudi eh, primere, kako eh, se to kaže pri obrestnih merah. Eh, te obrestne mere so se v državah z uravnoteženimi financami zelo zmanjšale. tristo petdeset točk je bila razlika med Nemčijo in uh, Eh, določenimi državami zdaj pa je ta razlika samo še sedemdeset odstotkov oziroma sedemdeset točk torej do tega je prišlo zato ker so tiste države sprejele eh, določene strukturne ukrepe s tem se je vzpostavilo zaupanje eh, dvignila se je rast prišlo je tudi do povečanja povpraševanja in zaposlovanja pri zaposlovanju oziroma pri zaupanju ne gre Eh, samo za eh, neke stopne dohodkov, ampak tudi za splošno klimo, ki vlada v določeni državi. Fiskalna konsolidacija eh, je pomembna, ko je država dosegla določeno stopno in ko je komisija videla, da so dovolj fleksibilni, potem lahko tam pri fiskalnih ciljih pride do več manevrskega prostora. Komisija to določa in tudi pomaga pri eh, kratkoročni gospodarski rasti. Pa še eh, nekaj za zaključek. To krizo eh, bomo presegli, mogoče počasneje, kot smo pričakovali, kajti bila je globlja, kot smo pričakovali. Morali pa bomo resno delati na strukturni gospodarski rasti svojih eh, socialnih modelov ne bomo mogli narediti trajnostnih za gospodarsko rastjo eh, odstotka ali dveh. Potrebujemo večjo gospodarsko rast. Strukturne reforme eh, na trgu dela, proizvodov in na drugih trgih so zato tako pomembne. Če bomo omogočili več fleksibilnosti pri fiskalnih ciljih, bomo to fleksibilnost morali uporabiti tudi za več strukturnih reform. In to je tisto sporočilo, ki vam ga želim prenesti. Hvala za vse eh, vaše pripombe in komentarje. Nažalost vas moram zapustiti. Ampak želel sem se še enkrat zahvaliti za eh, te vaše prispevke tako eh, tudi mi dobimo več podatkov o tem, kaj se dogaja na terenu. Bilo je še vprašanje o bančni uniji, zakaj je tako pomembno, da dobimo dogovor glede tega, če ne bomo imeli dogovora glede sanacij oziroma reševanja bank, to je ključni element, bomo izgubili vsaj eno leto. In po evropskih eh, volitvah bo situacija lahko bolj polarizirana in eh, lahko bo ta sporazum težje doseči. Zato pozivam grško predsedstvo, eh, prosim jih naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, pozivam tudi Evropski parlament, vem, da tu obstaja veliko dobre volje, da eh, najdete dogovor in kompromis še pred koncem tega mandata. V nasprotnem primeru bomo pokazali, da evropske institucije ne delujejo dobro, vendar pa lahko delujejo dobro, zato ne smemo um, ustvarjati te negotovosti in si moramo res prizadevati za ta ključni element naše gospodarske politike. Hvala. Najlepša hvala. Zahvaljujem se predsedniku sveta gospodu Van Rompuju. Spoštovani kolegi, ura je že kar nekaj čez šesto. Vsem se zahvaljujem. Zdaj pa predajam besedo še gospodu predsedniku Evropskega parlamenta Šulcu, da bo povzel to razpravo in obenem podaril tudi cilj grškega predsedstva, okrepiti torej EM. Hvala lepa za vaše pripombe. Morda čisto na kratko, kar se bančne unije tiče, Evropski parlament je pripravljen na kakršen koli kompromis, vendar pa potrebno je seveda kompromis doseči. Pripravljeni smo na popuščanje, povsem, kar sem slišal danes, pa menim, da svet ne želi niti milimeter odstopiti od svojega stališča. Potem seveda tako kompromisa ni možno doseči. Svetom so bomo pogovarjali, sklepi Ekofina, tako kot so bili sprejeti na zadnjem sestanku Ekofina ne bodo dobili večine v Evropskem parlamentu. To je jasno, vendar pa parlament je pripravljen skupaj z ECOFINom se pogajati, k temu pa seveda tudi spada to, da bo ECOFIN popuščal. Če pa bodo pustili seveda sporočilo, spremite ali pustite, potem bomo pa verjetno vse skupaj pustili. Verjetnost je velika. Zato sem vesel, da je kolega Van Rompuy še enkrat tukaj navedel, da svet, ki mu predseduje, to so predsedniki vlad, torej, to ni njegov svet, da je Ekofin pripravljen na kompromis, če bo to resnično možno doseči, bomo kompromis dosegli. Sedaj pa še na kratko glede vaših pripomb, gospod Papadimos. Ne vem, kje ste dobili vtis, da se želim sam hvaliti. Če je kdo, ki se je veliko krat sestajal um, s predstavniki Grčije in tudi stranko Cipres, katere predstavnik ste, sem to sam, sem to jaz. In to kot predsednik Evropskega parlamenta. Zato torej ste morda kje kaj napak razumeli. Nisem torej želel se hvalisati. Kar se trojke tiče, parlament izvaja preiskavo. poslanci bodo 29. januarja v Atenah in bodo imeli torej priložnost se s kolegi pogovoriti. Tudi kolega Juan Gok in kolega Kara sta tukaj, kato se boste lahko tudi z njima kmalo pogovorili. Sedaj pa še vprašanje gospoda Keša. Citat, ki ste ga uporabili, to ni francoski citat. To je citat iz čudovitega romana Leopard, italijanskega avtorja Tomasija, da torej se mora vse spremeniti, da bo tako, vse ostalo tako, kot je. Vprašanje pa je seveda, ali si želimo, da ostane tako, kot je. Zdi se mi, da, torej, tega, da si tega ne želite. Torej, odvisno od tega, da opredelimo to, kaj bi nam ostalo tako, kot je. Zamisel nadnacionalne demokracije, ki se mi zdi za enega velikih dosežkov Evropske unije, potem se strinjam, da mora to ostati tako, kot je. Vsaj za Evropski parlament pa lahko rečem, da ta zamisel nadnacionalne demokracije ni postavljena pod vprašaj. Kdor postavlja to pod vprašaj, bo naletel na odločnega nasprotnika v Evropskem parlamentu. Tako, sedaj bomo nadaljevali z našim dnevnim redom. To bo konferenca na glede 13. člena fiskalnega pakta, Sedaj bo predsedstvo prevzel Otmar Karas, podpredsednik Evropskega parlamenta. Mislim, da že sedi za mano in čaka, da prevzame predsedovanje. Želim vam prijetne razprave. Zaključujem pa prvi del. Hvala lepa.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 Spoštovani kolegi, lepo vas prosim za pozornost. Kot prvi podpredsednik tokratnega grškega parlamenta in pa predsednik odbora za evropske zadeve mi dovolite, da vas lepo pozdravim tudi v tem delu sestanka. Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti danes dosega nova razsežnost še posebej z organizacijo konference na tej ravni, v tem obsegu, s prisotnostjo številnih pomembnih evropskih poslancev, pa tudi nacionalnih poslancev. Znova vas želim spodbosti k učinkovitemu sodelovanju, dobrem sodelovanju, ki bo koristno za celotno Evropsko unijo, pa tudi za vsako državo članico. Potem pa že vprašanje gospodarskega upravljanja. To je nekaj, pri čemer moramo res izkazati to vrstno sodelovanje. Po določenih izkušnjah s temi konferencami lahko zdaj ponovno načnemo razpravo o upravljanju na osnovi načrta. Februarja smo dobili vse predloge prejšnjega predsedstva in to smo ugotili tudi z našimi predlogi. Sredi marca naj bi torej uložili tudi nekatere predloge sprememb. Do srede aprila pa naj bi pripravili tudi že poročilo. O nekaterih vprašanjih pa se bomo pogovarjali po konferenci v Rimu o vseh tistih vprašanjih, glede katerih se strinjamo in glede katerih se ne strinjamo. No, o vseh teh vprašanjih bi se pogovarjali tudi v okviru delovne skupine po rimski konferenciji. Zdaj pa nadaljujemo z našim programom in sicer z drugim delom zasedanja. Obravnavali bomo makroekonomska neravnovesja v Evropski uniji. Porčevalec je v tem primeru gospod Pierre Carlo Padovan namestnik generalnega sekretarja in glavni ekonomist OECD. Po njegovi predstavitvi lahko na naslovite tudi vprašanja, more bitne pripombe. Ali pa svoje vprašanja in pripombe posredujete tudi naknadno. Preveč se vas je ponovno javilo k besedi in zato bomo to izpeljali tako kot prej. Dve minuti bo imel vsak govorec za svoj prispevek. Najprej bodo spregovorili štiri evropskih poslancev, potem pa še drugi nacionalni poslanci. Izvolite. Hvala lepa. Tukaj me vidite, tukaj spada, ne vidite me vendar pa po tej hitri predsedici se bom pridružil eh, pultu, predsedničkemu pultu. Naj dam torej v kontekst makroekonomska neravnovesja v Evropi. Če si pogledamo globalno napoved OECD, to smo izdali pred nekaj meseci. Ta graf kaže nekaj, kar je zelo znano vsem vam. Vidimo, da se globalno rast vrača, vendar pa različno hitro. Hitro rastoča gospodarstva so na levi strani prosojnice, rastejo hitreje kot eh, bolj napredna gospodarstva, evro države pa večinoma končno spet rastejo, vendar pa zelo počasi. To kaže na specifične težave evroobmočja, pa tudi na globalne težave. Na globalni ravni vidimo težave pri vračanju krasti in proizvodni na običajni ravni. V prejšnjih globalnih recesijah je šlo se veliko hitreje in je to imelo manj učinka na zaposlovanje in proizvodno. No, vendar pa to izpostavlja tudi dejstvo, da so gonilci rasti šipkejši, kot bi si želeli. Naj jih nekaj omenim. Najprej se zdi, da je manj investicij kot je bilo včasih. In seveda tukaj ne gre samo za kratkoročno, kratkoročno potrebe, temveč tudi za srednje in dolgoročne. Posojila tudi zaostajajo, še prav posebno v evroobmočju. To je poseben evropski problem druge posojila že naraščajo v ZDA, pa tudi do določene mere na japonskem. In seveda vsi poznate dejstvo, da je euroobmoče zelo prizadeto zaradi brezposelnosti. Zelo visoka brezposelnost je v euroobmoču, druge se počasi niža v ZDA na japonskem pa je na nizki ravni, tako ali tako, že kar nekaj časa. Sedaj pa tema, o kateri govorimo, torej gre za makroekonomske neravnovesje v evromočju. Pod makroekonomskimi neravnovesji bi rad omenil specifična neravnovesja, ki so seveda med sabo povezana gre za to, da imamo neravnovesje na tekočem računu, potem na način, kako deluje monetarna unija in kreditni trgi, potem kar se konkurenčnosti tiče in seveda tukaj moramo se skupaj doseči prilagoditve tako na makroekonomski kot tudi strukturni ravni. Sedaj bom govoril o tem do konca svoje predstavitve. To je nekaj, kar nas spominja na to, kar smo videli v evroobmoču od začetka, pa tudi že prej, neravnovesje tekočega računa raste v evro območju in do nedavna se je to še širilo, sedaj pa se to krči, ko smo pač začeli izvajati zelo težak postopek prilagajanja. Zakaj se razvijajo ta neravnovesja? Kar nekaj razlogov je za to. Pred krizo kot se boste spomnili, je periferija evroobmoča rasla veliko hitreje kot tako imenovano jedro evroobmoča. Sedaj pa seveda smo v ravno nasprotnih razmerah. To je kazalo netrajnostni vzorec rasti, ki je bil tudi posledica neravnovesi na področju konkurenčnosti. Prav tako pa je to bil tudi rezultat neravnovesi pri mehanizmu dodeljevanja posojil v evroobmočju. Posojila so tekla na periferijo, tako so seveda spodbojali mehanizme rasti, ki pa so bili netrajnostni. In zato je pri vračanju k eh, ravnovesjem potrebno imeti tako strukturne ukrepe, kot tudi popravke v finančnem sektorju in napredek v bančni uniji, kot je bilo omenjeno že pri prejšnjem delu mizijo. Tukaj smo tudi zbrali podatke, kaj so počeli trgi. To ni nič novega, samo spomniti se moramo, da so trgi že zelo dolgo, zelo dolgo bili tihi, so spali, ni bilo ocen tveganj zelo dolgo obdobje. Potem, ko se je kriza začela po letu 2009, pa se je nenadoma povečevalo označevanje tveganja in šele nedavno se je sedaj to spet začelo zniževati. Torej, kar nekaj je bilo vprašanj glede ocene trgov. To moramo popraviti. Žal smo potem, kar se tiče donosa na državne obveznice, lahko videli potem tudi razlike pri posebnih trgih. Tukaj potem prišlo do razdrobitve in potem smo prišli do paradoksa, da imamo enotno valuto, eno monetarno unijo, imamo pa zelo razdrobljene eh, posebne trge. Tako da, naprimer, potem nimamo več prednosti enotne monetarne politike, to se ne prenaša po celotni monetarni uniji in to je seveda slabo za rast. Kar se tiče razdrobitve, tukaj moramo finančni sektor popraviti in seveda doseči napredek pri monetarni in bančni uniji, kot je bilo že omenjeno. Prav tako pa je potrebno veliko storiti in je že bilo storjeno, kar se tiče strukturnega področja. Ta prosojnica kaže ukrep, ki ga uporabljamo pri OECD, kar se tiče napredka pri strukturnih reformah. V Evropmoča, še prav posebno v državah Evropmoča, je bilo doseženega veliko napredka. Eh, smo veliko nad poprečjem OECD. Veliko je bilo torej že storenega. In veliko je bilo storenega tudi na trgu delovne sile in na trgu proizvodov, čeprav pri trgu proizvodov nekoliko manj. Zakaj? Zato, ker je ena od težav pri postopku prilagajanja v evromočo tam, da smo sicer veliko dosegli, naprimer pri reformah trga delovne sile, veliko pa je potrebno postoriti še pri tem, da bi ukrepili konkurenco na trgu proizvodov, da bi torej lahko potem prednosti cenejše delovne sile lahko prevedli tudi v konkurenčnost. Naslednja prosojnica, to se že kaže, kako se vse skupaj prilagaja in to so izboljšave pri tekočih računih na periferiji, ki kaže, da je velik del prilagoditev posledica tega, kar smo zahtevali. Vendar pa sedaj tudi to prilagajanje prihaja zaradi pozitivnih razlogov, dobrih razlogov, zato da bi izboljšali konkurenčnost in tudi izvozno uspešnost. Kakorkoli že, to pa je asimetrično. Veliko je prilagoditev v nekaterih državah, v drugih pa manj. Ena od posledic za to je, da je celotni, tako če rečem, evroobmočja, tak, da ima vedno večji presežek. To bi lahko potem pritisnilo na evro navzgor in to bi potem lahko tudi dodalo k deflacijskim impulzom v trenutni uniji. Mislimo, da je to neravnovesje. To gre za skupno neravnovesje vseh držav, ne samo enem. In končno, veliko vprašanje je sledeče vidimo in to je dobra novica, da spet rastemo, še prav posebno na periferiji, zaradi mehanizma, ki je usmerjen na eh, povečevanje izvoza. Vendar pa seveda vprašanje je, kako dolgo bo to še trajalo. Evropa potrebuje več trajnostne rasti, zato da bi se rodili velike težave brezposobnosti. To se bo začelo dogajati, ko bomo videli več investicij, tako da bomo potem imeli kratkoročne dobitke zaradi, dobičke zaradi izvoza, prevedene v srednje in dolgoročne investicije. To bo potem pomenilo bolj stabilno makroekonomsko okolje v evromočju. Tukaj se bom ustavil. Hvala lepa. Predsedujoči, sedaj pa se bom pridružil. Emisija se pravi stume. Lepo se vam zahvaljujem. Besedo predajam gospej Eleni Gajtovski. Gre za prvo podpredsednico Češkega senata. Dobri dan, važeni pane. Hvala lepa. Dobro večer, predsedoči, gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi. Moje pripombe bodo morda bolj splošne, kot bi bilo prav v tem delu konference, vendar pa prej nisem imela možnosti spregovoriti. Torej, če mi dovolite, bi podala tri krajše pripombe. Najprej bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu in grškemu predsedstvu za organiziranje te medparlamentarne konference. Dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti je ključnega pomena. Evropske politike ne bodo uspešne, če jih ne bomo dobro izvajali na nacionalni ravni. In to ne bo mogoče brez nacionalnih parlamentov. Tako da hvala lepa za organizacijo tega dogodka. Prav tako sem želela povedati, da smo po predhodnih volitvah na Češkem sedaj začeli dobivati proevropsko socialdemokratsko krščansko vlado sedaj se bomo tudi Čehi skušali pridružiti socialnemu paktu in biti bolj vključeni v evropsko integracijo. Vendar pa, kar se tiče pravil bančne unije in fiskalnega pakta, morata Evropski parlament in Evropska komisija več pozornosti nameniti socialni dimenziji, enakim možnostim in evropskemu socialnemu modelu, kajti to je ključno za evropsko konkurenčnost. Seveda je potrebno regulirati bančno področje, potrebujemo fiskalna pravila, zato da bomo imeli dobre javne finance, vendar pa državljani morajo vedeti, da to niso ukrepi, ki bi bili sami sebi v namen. Namen teh ukrepov je izboljšati kakovost življenja evropejcev. Ko govorimo o socialni dimenziji v Evropi, je potrebno omeniti, da mora to ostati na evropskem dnevnem redu. Zdi pa se nam, da to manjka. Žal. Za se vharistume. Najlepša hvala. Besedo predajam gospodu Rišarju iz francoskega senata. Gre za člana odbora za gospodarske zadeve. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, tri pripombe. Najprej okvir, v katerem delamo najprej moram povedati, da ne vemo, kaj je sploh cilj te medparlamentarne izmenjave stališč. To je seveda lahko zanimivo, s tem bolje razumemo, za kakšno situacijo gre, vendar pa, če gre za izboljšanje demokratičnega nadzora nacionalnih parlamentov nad gospodarsko politiko, ki se izvaja, moramo storiti še kaj več. In o tem smo govorili že na začetku tega zasedanja. In prav gotovo že nestrpno pričakujemo določene rešitve glede delovanja, okvira pristojnosti in pa smisla te medparlamentarne konference. Pa še druga pripomba, ta je vezana na bančno unijo. Prej nisem dobil priložnosti. Veseli nas, da prihaja do precejšnjega napredka, še posebej na področju nadzora bančne unije. Vendar pa ostajata pred nami še dva pomembna izziva. Najprej mehanizem sanacije ter pa vprašanje samega financiranja tega mehanizma in pa upravljanje. Ne bom se vračal k nekaterimi pripombami, ki so bile že podane, vendar pa se strinjam s kritikami, ki so jih oznanili nekateri europoslanci, pa tudi nekateri drugi nacionalni poslanci. In sicer, da moramo napredovati, poiskati kompromis, vendar mora biti to dober kompromis, ne slab kompromis. Resnično se moramo potruditi, da bo mehanizem za sanacijo predstavljal izjemen napredek. Potem pa še zadnje, nekaj, kar je pomembno za nas makroekonomska neravnovesja. Tukaj bom želel poudariti zamisel, o kateri se pogovarjamo v Franciji, na francoskem senatu. In sicer, da bi euroobmoče dobilo lastni proračunski okvir, ki bi lahko deloval kontraciklično. To pomeni pozitivno v obdobju gospodarske rasti in razvoja. In v drugem primeru, bi to omogočilo tudi omejiti zapravljanje v slabših negativnih obdobjih. Najlepša hvala, veseli pa se tudi nadaljevanje delo prihodnje. Hvala. Tume. Hvala lepa. Spoštovani gospod kolega iz Bundestaga, izvolite. Ja, vielen Dank, ähm, Herr Hvala lepa predsedujoči. Naj pojasnim, da ne zastopam večinskega mnenja nemškega Bundestaga, zastopam mnenje največje opozicijske stranke Divinke. Tudi v Nemčiji imamo različne analize in razprave, kar se tiče evrokrize na splošno in kar se tiče makroekonomskega neravnovesja. Prej smo že videli na prosojnicah, da je Nemčija z velikim trgovskim presežkom več kot 6 odstotkov tudi delno kriva za napetosti v evroobmočju. Kajti logično je, da je presežek ene države na drugi strani primankljaj drugih. Moje vprašanje za gospoda Paduana pa je, Katere ukrepe bi predlagali za to, da bi ta neravnovesja odpravili, kajti mislim, da je to zelo pomembno, da bi nasplošno imeli več usklajevanja v evromočju, pa tudi mednarodno gledano, kajti lahko opazujemo, lahko opazimo tudi vedno večji trgovski presežek evromočja, kar se tiče drugih delov sveta. Drugo vprašanje. O tem, kar ste govorili, govorili ste o razdrobljenem posojilnem področju. Videli smo dramatično prosojnico, kako so se razvijale obresti med 2000 in 2008 v različnih državah članicah Evropske unije, v različnih državah evromoča. To je bilo vse harmonično, potem pa je bil razkorak vedno večji. Do 40 odstotkov, ki sem jih videl v Grčiji. To bi torej bila druga pomembna točka, ta neravnovesja, kako bi lahko tukaj dosegli harmonizacijo na evropski ravni. Zaključil bom. Vašemu kolegu Guriji sem v parlamentarni skupščini Sveta Evrope že povedal. Lepo bi se mi zdelo, da bi pojme sodelovanje in razvoj tudi imeli v programu OECD morda, bi tudi na evropski ravni potrebovali več razvoja in več sodelovanja, raje kot konkurenčnosti. Hvala lepa. Najlepša hvala. Elizabet Gigu, predstavnica Francoske nacionalne skupščine in sicer odbora za monetarne zadeve. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje je vezano predvsem na funkcioniranje te konference, torej konference medparlamentarnih predstavnikov. V zadnjih nekaj mesecih je EMU napredovala za celo vrsto pobud, dobili smo tudi sporozum o bančni uniji in tudi gospodarska kriza se je nekalo, nekako obrnila nekatere države članice so seveda prizadete zaradi krize, vendar pa kako naj bi pravzaprav ocenili napredek. Politiki primankuje tudi določeno izravnavo demokratičnega deficita in mislimo, da bi se morali zavezati tega, da ne bo vse skupaj negativno vplivalo tudi na e-, evropske volitve. Veselim se, da se danes lahko sestavimo na tej konferenci, vendar pa mislimo, da bi morali vsi imeti boljšo vlogo. Konferenca se sestaja v zelo pomembnem trenutku evropskega semestra in razmišljati moramo tudi o kakovosti dela, poleg te prepoznanosti. Obdobje od januarja do oktober ni dovolj. Marca bomo namreč um, sprejemali stališča o nekaterih gospodarskih premikih in konferenca mora ta priporočila obravnavati pred julijem, ko bo prišlo do bistvenih odločitev. Uh, Obdobje je skladno tudi z trenutkom, ko se nacionalni parlament, parlamenti odločajo v glavnih usmeritev proračuna. In naša stališča so tako pomembna na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni. Konferenca bi se morala srečati tudi oktobra, potem, ko bomo dobili stališče komisije o nacionalnih proračunih. Spoštovani predsedujoči, če želimo vplivati na upravljanje gospodarske ravni, mislimo, da mora konferenca privesti tudi na nekakšnih konkretnih sklepov. Ti sklepi morajo biti jasni, izraziti in vse skupaj bi morali sprejeti tudi po postopku soglasja. Zakaj se ne bi pravzaprav odločili za večinsko odločanje, kvalificirano večine kot v primeru Kosaka in a, o tem so govorili že številni udeleženci. Kaj je tudi z velikostjo delegacij, ki zaenkrat ni določena? Torej nekaj postopkovnih vprašanj. Potem pa mislim, da bi bilo dobro, da bi se tudi posebni odbor, ki bi preučeval tudi upravljanje za euroobmočjem in pa izvajanje instrumentov za finančno stabilnost. To je zelo pomembno, zato da se zagodi boljši parlamentarni nadzor in zato, da bi po evropskih volitvah tudi nekakšen pododbor za EMU v okviru dela Evropskega parlamenta. Najlepša hvala. Hvala lepa. Eliza Ferreira, izvolite. Yes, thank you very much. Uh... Hvala lepa. Dve vprašanje. Prvo, kolegom iz nacionalnih parlamentov. Mislim, da moramo pri bančni uniji doseči napredek. Vendar pa ne kar tako napredek, eh, ne glede na to, kakšen bo rezultat. Mi biti moramo smiseln napredek, učinkovitost pri nadzoru bank, enako obravnavo vseh bank, ne glede glede na to, iz katere države so, in to, da bodo davkoplačevalci tisti, ki bodo res v zadnji skrajni sili reševali ali pa spohne. Svet pravzaprav ne želi v tej smeri, ravno sprotno, kljub temu pa seveda glede tega velja soglasje v svetu. Moje vprašanje je torej, kakšne mehanizme imate v nacionalnih parlamentih za to, da nadzirate stališča držav članic, ko se v svetu odločajo o tem. Drugo vprašanje. Pomembni elementi, ki ste nam jih predstavili, glede teh specifičnih točk najprej. Seveda je res, da so trgovska neravnovesja naraščala, kot ste to ponazorili, vendar pa ali lahko grete nekoliko dlje, poveste več o razlogih, zakaj globalizacija, enotni trg, skupna valuta ali to tudi igra svojo vlogo ali pa je šlo za premalo nadzora strani določenih držav članic. Drugič, za prihodnje, če menite, da lahko te elemente nadziramo potem kako in kaj manjka v evromoču za to, da bi resnično delovali proticiklično in da bi vse skupaj stabilizirali. In potem, kaj razumete pod strukturnimi reformami, večina držav se je lotila teh sprememb tako, da je pač vačevala pri, naprimer, razgavah razvoju, eh, da so potem povečali produktivnost. Torej, kaj točno so strukturne reforme za vas? Najlepša hvala. Filip Oziginides, podpredsednik odbora za proračun grškega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa. Rad bi čestital Evropskemu parlamentu, pa tudi grškemu parlamentu za skupno organizacijo te prireditve. Države pozivamo, da naj znižajo javni dolg in nasplošno zadoženost. Istočasno je potrebno povečati konkurenčnost in sicer tako, da bomo tudi izravnali zonanje trgovske um, račune. Nedavno smo videli precej zanimiv potek dogodkov v Grčiji. Smo v zelo težavnih razmerah, najtežavnejših v drugih svetovnih vojnah. Seveda je to oslabilo gospodarstvo in Prav tako imamo sedaj manjšo gospodarsko uspešnost. Dolgoročno seveda to pomeni, da bodo naši dolgovi zelo visoki. Temu pa bi se radi izognili. Potrebno je sedaj seveda tudi zagotiti, da Grčija ne bo padla v deflacijo. Le tako bomo resnično lahko izboljšali našo konkurenčnost vendar pa tega ne bomo mogli kar tako doseči, kaj ti ECB sedaj drži inflacijo v evromočju pri enem odstotku, morala pa biti pri dveh pravzaprav. In potem bi dejal tudi, da bi države, ki imajo presežek, morale prevzeti nekaj več inflacije, da bi tako lahko zbremenile druge države pri konkurenčnosti. Ste tudi vi takega mnenja? Hvala lepa vam. Sedaj pa dobi besedo gospod Paduan. Nekaj vprašanj ste že dobili, prosim. Hvala lepa za vsa ta vprašanja. Upam, da sem si jih zapisal v pravem vrstnem redu. Nekaj jih bom tudi povezal in obravnaval skupaj. Naj začnem z vprašanjem neravnovesja v evromočju, kaj bi lahko storili proti temu, še prav posebno v državah s preseškom, zato da bi lahko obležili neravnovesja. Kaj se tiče držav s preseškom, imamo rešitev, ki je uprit tako držav s preseškom, kot tudi evromoča. Presežek na tekočem računu običajno kaže pomankanje investicij, kar se vrčevanja tiče. In to sem izpostavil tudi v zadnji prosojnici. Priporočilo OECD je torej bilo dosledno, to dosledno dajemo državam s presežkom v evromočju in druge, da naj okrepijo investicije. In to lahko potem storijo tako, da, to, da je to pozitivno za državo. Naprimer, liberaliziramo sektor storitev, tudi v državah, kjer je, kot je Nemčija, kjer je proizvodni sektor zelo očegovit in konkurenčen po našem mnenju, so tudi tukaj področja, kjer bi lahko izboljšali produktivnost, ko bi liberalizirali storitve in tako pritegnili investicije. Tako bi torej pospešili popraševanje v Nemčiji, rast v Nemčiji in tudi druge. To bi torej bil požaj, ko bi pridobili vsi. Win-win situation. Tako, grem po vrstnem redu. Posebna fragmentacija, da, seveda to je pomembno vprašanje, ki se ga je potrebno lotiti. Potrebno je ukrepati zaradi različnih razlogov najprej. Potrebno je povezati, potrebno je oslabiti povezavo med eh, bančnimi dolgovi in državnimi bogovi. Dokler bodo banke imele veliko dolgov v svojih računih in bo potem to tudi predmet eh, šokov tvegan, bo vse skupaj šipko in bo tudi njihova moč posvojena šipka. Zato moramo to, zato to moramo tukaj pomagati in bančna unija bi naj storila veliko prav na tem področju. Prav tako pa moramo izboljšati konkurenčnost v državah, tako da bodo države, da bodo banke eh, hotele več eh, sredstev posojati konkurenčnim podjetjem. Torej, potrebno je doseči napredek pri strukturnih reformah, bančni uniji in pri prestrukturizaciji. To me sedaj vodi do vprašanja, zakaj se ta neravnovesja razvija, zakaj so se razvila še pred krizo. Vsi se boste spomnili, da smo imeli v Evropi razpravo o tem, kako bi naj zgradili monetarno unijo. Podarek je bil na dveh vidikih. Konvergenca inflacije in fiskalno prilagajanje. In potem je bilo vprašanje internih eh, neravnovesij popolnoma odsotno. Kriza pa nas je spomnila, da je to potrebno tudi poštevati. Neravnovesja se razvijajo v monetarni uniji in vodijo do neuzdržnih neravnovesij zaradi dveh negativnih faktorjev, ki sem jih skušal povzeti v prosojnicah. Prvič, v nekaterih državah konkurenčnost zaostaja in se tega ne lotevajo. Zakaj? Zato, ker se rast tako ali tako nadaljuje. To smo videli v veliko perifernih državah. Torej, tako ali tako imamo rast, ker se to financira eh, s kapitalom iz držav, s preseškom. Tako da sta oba tipa držav odgovorna za razvoj neravnovesi v Evropmočju. Kaj lahko storimo, da bi se temu izognili v prihodnje? Najprej potrebno je odstraniti konkurenčno neravnovesje, kar se strukturne politike tiče. Na to se bom še vrnil. Drugič pa tudi potrebno je imeti posebni sistem, ki podeljuje posojila na prava mesta, če smem temu tako reči, da se zgiba kreditnim bumom. To je fenomen, ki se ga je potrebno lotiti v evromočju, pa tudi druge. Kar nekaj instrumentov imamo, ki jih lahko uporabimo za to, seveda spet bančna unija, pa tudi specifični makroprudentni ukrepi, ki lahko nadzorujejo posiljene bume, ki so povezane naprimer eh, na, s prekomernim razvojem nepremičninskega trga. Torej, predvsem instrumentov imamo, da omogočimo posiljni sistem, ki na ustrezen način namenja sredstva na mesta in v sektore, ki so trajnostna in uspešna. Torej, tukaj imamo splošno težavo dodeljevanja sredstev v evrobmočju. Tega se je potrebno lotiti. Potem medtem imamo bolj trajnostna neravnovesja, ne jih popolnoma odstraniti in eh, močnejšo rast. To bi potem konc koncev tudi znižalo presežek v moču, kar bi potem tudi pomenilo, da ne bi bilo več takšnega deflacijskega pritiska. To bi lahko pomenila politika rasti in boljši instrument dodelevanja sredstev. Strukturne reforme, kaj mislim s tem? Najprej naj vas spomnim, na nekaj, kar je znano. Večina prizadevanj in prilagoditev, prilagoditevnih stroškov v perifernih državah je bil rezultat fiskalne konsolidacije bolj kot strukturnih reform. Strukturnimi reformami, in to je prikazano v prosojnici, mislim prilagajanje na trgu delovne sile, da imamo boljše usposabljanje delovne sile, tisti, ki jih je potrebno prešolati, da imamo boljšo podporo pri prehodu z enega delovnega mesta na drugo, ki ga na novo ustvarimo. Potrebne so reforme tega delovne sile, da bi niže stroške delovne sile prevedle v niže cene in v večjo konkurenčnost. Sveda pa se to ne dogaja vedno v vseh perifernih državah. Tako da mora program strokovnih reform biti vse obsegajoč na različnih področjih, tako da bodo prednosti za enega sektorja potem pomenile prednosti tudi za druge. Naj dodam še nekaj. To izhaja iz našega dokaza, dokaznega gradiva glede strukturnih reform po svetu. Seveda imajo strukturne reforme različne posledice glede na to, kje smo v ciklusu. Če je gospodarstvo v recesiji, potem bo trajalo dlje časa, da se pokaže uspešnost strukturnih reform. Če pa bi, na primer, gospodarstvo raslo, pa izvedemo strukturno reformo, bo se bo to pokazalo hitreje. Potrebno je torej vse skupaj dobro uskladiti te makroekonomske cikluse eh, in eh, strukturne reforme. In še zadnja točka, upam, da nisem česa izpustil, da popolnoma se strinjam, da je deflacija v visoko zadrženih državah lahko težava, to je lahko protiproduktivno v evromočo, bi radi imeli višjo inflacijsko stopno. To je dosledno s monetarno stabilnostjo v evromočo nasplošno in bi potem imeli pozitiven razvoj cen tudi v tistih državah, ki morajo ponovno uravnotežiti relativne cene. Gre za aritmetiko. Razumeti moramo, da če cene padajo, pada nominalni BDP in je potem teže izvajati reforme. Torej, doseči moramo to ravnovesje in strinjam se s tem, kar ste dejali. Vendar pa spet to zahteva prizadevanje na območju evro območja z večjo cenovno dinamiko, pa tudi na ravni držav z relativno usklajevanjem cen. To mora biti usklajevano, sicer ne bo delovalo. Hvala lepa.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 Prosim, nadaljujte. Se pravičujem, še nekaj sem želel pokomentirati in sicer avtomatične stabilizatore. Načeloma menim, da obstaja nekaj prostora, pa tudi potrebe v evropskem območju za mehanizme, ki bi z zbiranjem sredstvom omogočili nekaj, če mora se reče pravzaprav izravnava ali pa gladitev cikla. Vendar pa moramo pri tem upoštevati dvoje. Prvič, kako bo Evropska unija financirala ta sklad, kakšne mehanizme si za to predstavljamo. Nisem prepričan, ali bi na tej točki Evropski proračun bil pravi naslov za to, vendar se o tem lahko pogovarjamo. Potem pa še drugo vprašanje, v katerih merilih se moramo dogovoriti za dodeljevanje sredstev iz tega teoretičnega skupnega sklada za države članice, ki to potrebujejo. Na več načinov se lahko zadeve lotimo, deloma je to taktična zagata saj si lahko predstavljate določena sredstva za politiko za trg dela, za ponovno usposabljanje in umeščanje delavcev, avtomatično stabiliziranje in tako dalje. To bi bila torej zelo dolga razprava in uh, za voljo časa naj povem, da se strinjam z načeli. To lahko dosežemo na številne načine. Mislim, da bi monetarna unija prav gotovo imela korist od takega mehanizma. Eh. Hvala lepa. Dogovorili smo se. Grški in Evropski parlament, da bomo si delili to razpravo. Prvi polčas je pripadel mojemu kolegi, sedaj pa se na vrsti jaz. Imamo še šest javljen besedi, preden bomo prišli na drugi krok in besedo dobi estonski predstavnik. Prosim. E, eh, ajte. E, eh, austatud ettekandja , head kolleegid , ma jään ka . Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Tudi sam bi želel vse skupaj pokomentirati nekoliko bolj splošno, saj sem želel priti do besede v prejšnjem delu razprave. Je pa jasno, da je usklajevanje evropskih proračunov in sprejemanje ukrepov, s katerimi naj bi izboljšali stanje finančnega sektorja, nekaj, kar je že privedlo do pozitivnih rezultatov. Evropska unija mora nadaljevati s tempom izvajanja reform, saj se bomo tako izognili prihodnim tveganjem in pa prihodnim neravnovesem. Ko se zazremo v prihodnost, pa je pomembno tudi, da razmišljamo o novem evropskem proračunu, ki bi bil bolj skladen s cilji reforme in pa tudi z splošnim stanjem gospodarstva. Čeprav smo v zadnjih letih veliko dosegli v smislu usklajevanja gospodarskih politik, je treba s tem procesom še nadaljevati, zato da bomo obenem tudi podprli tiste reforme, ki so pomembne za ekonomsko-monetarno unijo in pa za bistvene dele teh mehanizmov. Dober instrument za to bi bile pogodbe o reformah. Pogodbe o reformah bi lahko lepo umestili tudi v proces evropskega semestra in lahko bi jih povezali tudi z specifičnimi priporočili za države članice. Te posamezne pogodbe za izvajanje reform v državah članicah bi morale upoštevati makroekonomska neravnovesja. In kolega je omenjal kritične reforme, seveda na trgu dela, trgu delovne zakonodaje, konkurenčnosti, naprimer v Estoniji se moramo osredotočiti predvsem na proizvodnjo in na povečanje proizvodnje, saj je proizvodnja trenutno nizka. Obenem pa se moramo zavedati tudi pomena naših izobraževalnih sistemov. Ta mora biti skladen s potrebami gospodarstva. In naj še zaključim. Estonsko gospodarstvo je precej dobro preživelo krizo, čeprav smo nekaj tudi pretrpeli. Kaj nam je pri tem pomagalo? Strukturne reforme, s katerimi smo vzpostavili monetarne politike za reševanje tega sektorja in upam, da bomo po današnji razpravi prišli tudi do nekaterih novih zamisli glede usklajevanja gospodarskih politik. Najlepša hvala. Najlepša hvala. From Netherlands. Kolega iz Nizozemske, izvolite. Govorim v imenu Nizozemske krščansko-demokratske stranke. Zelo na kratko naj pokomentiram ta vprašanje. Zelo dobro bi bilo, če bi dobili kakšne izročke o teh zadevah že vnaprej, zato da bi bila razprava malo bolj strukturirana. Predružujem se nekaterim govorcem pred menoj, ki so prosili, da bi se vzpostavil nekakšen manjši odbor še danes, ki bi se pogovarjal o delovanju in ciljih te skupščine pred naslednjo konferenco. Številni imajo različne zamisle, pogovarjali bi se o različnih zadevah, o reformih, pogodbah, o proračunu za evroobmoče, karkoli že. In glede na to, da ne bomo tukaj imeli nobenega sklepčnega besedila, se le pogovarjamo. In um, mislim, da bi potem morda bilo bolje, če bi se naslednjič tega lotili bolj strukturirano. To je predlog za podpredsednika Evropskega parlamenta. Prosim, da torej upoštevate ta predlog. Glede bančne unije. Sem slišal številne komentarje o prekinjanju povezave med bančnim dolgom in pa državnim dolgom. To je pomembno. Države kot je Irska so popolnoma se sesule ravno zaradi ene banke, Ne bo dobro, če bomo še naprej združevali banke znotraj Evropske unije. Velike banke iz velikih držav se združujejo in v tem primeru se lahko zgodi, da se vse skupaj prevrne, da se proračun spravi iz ravnoteže, ta proračun pa je znotraj bančne unije. Ali bomo spostavili kakšna jamstva za to, da ne bomo dobili prevelikih bank za ukrepe, ki jih predvidevamo in za to politiko. Zanima me, kakšno bi bilo mnenje OECD-ja o samih bankah. Pridružujem se tudi gospodu Hunklu. In sicer me zanima, kakšen je predlog OECD-ja, OECD zato da nekatere države, ki imajo presežek, kot je nizozemska, uskladijo svoje delovanje z državami z velikim primankljajem. Kako naj se torej to ravnovesje ponovno vzpostavi? Excuse me, thank you, Mr. George Shikine. Najlepša hvala, gospod Žorž Šikenej. He's not here. So, Mr. Pierodi. Gospod Jean Pierodi. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej sem zahvaljujem, da ste organizirali to srečanje. Nekaj pripomb imam. Želel sem o tem govoriti že od samega začetka zasedanja. Najprej glede teh treh odborov, ki naj bi danes delovali, torej odbor za monetarne zadeve, za zaposlovanje in pa za proračun. Predlagam, gospod predsedujoči, da v to uvedemo tudi odbor za proračunski nadzor v demokraciji, mora parlament nadzirati izvršno oblast, obenem pa mora nadzirati tudi proračun in pa izvajanje proračuna. V smislu proračunske nadzora smo v Evropskem parlamentu še vedno presenečeni, da imamo nekakšen mehanizem za stabilnost, 7 milijarde evrov, te financirajo države članice, pri tem pa imamo le nekakšnega zasebnega nadzornega, nobenega političnega nadzora, pa tudi nobenega proračunskega nadzora ni predvidenega za ta sredstva. In eh, mislim, da bi bilo res bistvenega pomena, da bi se tudi odbori na nacionalni ravni ukvarjali s tem instrumentom. To je instrument skupnosti. Vendar pa se s tem zdaj ukvarja le podjetje, ki ima sedež v Luksemburgu. Če že govorimo o ekonomski monetarni uniji, se zdaj sklicujemo ne na 13. člen, ampak na 12. člen, kolikor vem, je bilo zadnje srečanje mu leta 2013. Imam pa še vprašanje za gospoda Van Rompuyja. Govorili smo o evropski demokraciji. Kako naj predsedniki vlad in vlade same izvajajo določbe iz te pogodbe, če morajo upoštevati tudi to, da se zdaj začenjajo evropske volitve. Gre za pomembno vprašanje. Predsedniki vlad naj bi torej sklepati določene sporozume pred očmi samih voljivcev in eh, naši poslanski kolegi prav zgotovo želijo sodelovati na nek način pri teh evropskih volitvah. Zanima me torej, kako naj bi predsedniki vlad podali svoje predloge. Ali bomo tukaj eh, imeli nekakšno koalicijo, nekakšen dogovor ali ne? Dobro bi bilo, če bi nam lahko gospod Van Rompuy povedal, kako bo vse skupaj potekalo. Obenem moramo upraviti nekakšen politični pregled leta 2016 v okviru proračuna 2014, je bilo to predvideno, no mislimo, da je to bistvenega pomena, zato bomo ugotovili, kako demokracija pravzaprav deluje v Uniji. Aj. Dovolite mi, da vam podam odgovor na koncu tega zasedanja, vendar pa to pravzaprav sploh ni povezano s 13. členom tega fiskalnega pakta. Gre torej za obravnavo 13. člena trenutno. Gospod Pavlo Korere. Strinjam se z splošno gospodarsko podobo, ki nam jo je naslikal predstavnik OECD-ja. Po dveh fazah recesije v zadnjih petih letih je evroobmoče zdaj ponovno v fazi sicer zelo skromnega okrevanja, približno v višini enega odstotka. Vemo, da ni mogoče razrešiti velikih težav v številnih državah članicah. Je pa nekakšno prevladujoče optimistično stališče, ki je razsajeno okoli. To smo slišali že med prejšnjim zasedanjem. Ukrepi fiskalnega vrčevanja in reforme naj bi pozitivno delovali. Če želimo priti do prečakovanih rezultatov, torej više gospodarske rasti, potem naj bi potrebovali le nekaj več časa in nekaj več fleksibilnosti v smislu izvajanja ukrepov na ravni držav članic. Sam imam veliko dvomov glede to vrstnih napovedi. Če se zazremo v prihodnost, celo pri predvidevanju tega, da naj bi vrčevanje pravzaprav omililo vse skupaj v okviru novega fleksibilnega pristopa iz Brusla, mislim, da s tem ne bomo mogli razrešiti velikih težav evroobmoča. Še posebej to velja za države z obrobjem, torej periferne države. Uh, Pa še nekaj. Notranja devalvacija, ki ste jo omenili, torej tudi, da se nasilo nižajo plače in pa cene. No, če se to dogaja v državah članicah, seveda to privede tudi do konkurenčnosti in pa produktivnosti oziroma proizvodnje nekaterih drugih držav članic. Najbogatejši trg na svetu to je evro območje, bo odvisen od konkurenčnih trgov, od kitajskih, indijskih potrošnikov. In to mislim, da je zelo pomemben argument. V tem smislu prav gotovo lahko upravičimo tudi določeno mero strahu, da torej nadaljujemo s to vrstno politično strukturo. Torej, ne bo prišlo do večjega obsega gospodarske rasti, ampak do stagnacije. Mislim, da bo to tisti trend. Pred nedavnim je generalni direktorat za gospodarstvo na Evropski komisiji objavil poročilo, ki kaže na to, da naj bi v naslednjih desetih letih, če se ne bo nič, nič, nič spremenilo, Evropa povečala brudomači proizvod za približno en odstotek, in BDP per capita na evropski ravni naj bi se zmanjšal v bistvu v tem smislu na raven združenih držav. Torej, vrnemo se v leto 1965, ko je evropska nekako ponovno spodbudila gospodarsko rast. Moja pripomba je naslednja. Strukturne reforme so zelo pomembne, vendar pa se moramo vprašati, ali lahko priznamo, da eh, makroekonomska politika na ravni Evropske unije eh, prav tako pomembna kot strukturne reforme. Makroekonomske politike niso neutralne. In to je zelo pomembno tudi za urejanje oziroma upravljanje z domačim popraševanjem. Če primerjamo Združene države in pa Japonsko za evroobmočjem, lahko predvidevamo, da so makroekonomske razlike oziroma neravnovesja eden izmed najpomembnejših razlogov za to, da naše področje pravzaprav zaostaje. Zanima nas torej, kakšno je vaše stališče o tem. Najlepša hvala. Naslednji govorec je gospod Francesco Carello. Grazie, presidente. Kolegi. Hvala lepa, predsedujoči. Dovolite mi, da vas opozorim na fiskalni pakt v pravnem smislu. Najprej se moramo zreti na januar 1999, ko je bila ustanovljena pravzaprav valuta. 1. januarja leta 1999 smo torej na trgu umestili skupno valuto, o tem pričajo tudi študije. In prišlo je do nekakšnega ogovarjanja nadzoru, ki se je takrat izvajal. Uredba 14 skozi 116 spratuje členu 104c pogodbe in sicer odstavku A. No, to je stališče gospoda profesora Govorina. In danes Nizi Evropske komisije, niti Evropski parlament niso tega zanikala, da tukaj prihaja do nekakšnega protislove. Nobena od institucij se tudi ni jasno odzvala evropskim državljanom. Torej 14 skozi 106, ali je to besedilo skladno z določbami lizbonske pogodbe ali pa pogodbe v takšni obliki, kot je takrat obstajala. To je torej vprašanje. Želimo si torej odgovora na to. Naj preberem še sklepe profesora Gordinja. Kakšna torej razlika med um, Lizbonsko pogodbo in pa uredbo 14 skozi 106? No, to mnenje lahko posredujem tudi drugim. V tem besedilu pa omenja tudi povezavo, ki je zelo pomembna in se uvaja za to uredbo. Ta uredba je v praksi pravzaprav za vsako državo članico omejila manevrski prostor v gospodarskem smislu. Naj povzamem. Gre za sklepe, do katerih so prišli. Mislim, da bi morali v okviru te konference priti tudi do odgovorov. Najlepša hvala. Trenutno imam na seznam govorcev le še enega govorca, gospod Igor iz Latvije. Najlepša hvala predsedoči, imam specifično vprašanje za gospoda Padoana. Naša država je utrpela veliko negativnih posledic med zadnjo gospodarsko krizo. Tega se prav gotovo vsi zavedate. Življenjska raven je pri nas zelo nizka. Lahko govorim eh, v latviščini, morda bi bilo to bolj razumljivo. Um, ir eh, per, per capita ir visiems, ką jis. Brzo domači proizvod je pri nas najnižji v celotni Evropski uniji, za morebitno izjemo Bolgarije in Romunije. Če bi želeli doseči določeno raven blaginje v Evropski uniji, pa bi morala Latvija za to potrebovati kar veliko časa. Gospodarska rast v višini 7 odstotkov, je nekaj, eh, kar odraža tendenco zadnjih nekaj let. To vrstna gospodarska raz bi pravzaprav lahko privabila tudi dovolj naložb, tako da bi to rast še okrepili. Zanima pa me, ali lahko vzpostavim tudi določeno raven posojil za to, da bi se izvajale v določbe iz fiskalnega pakta. Kakšno je vaše mnenje torej o približevanju naše eh, življenjske ravni, življenjske ravni Evropske unije v tem smislu? Najlepša hvala. Ima še kdo kakšno zadnjo pripombo ali pa vprašanje za našega govorca, gospoda Padovana? Najlepša hvala za ta vprašanja. Gospod Padovan, izvolite. Hvala. Predsedujoči, dovolite mi, da se odzovem na vprašanja po vrstnem redu. Najprej vprašanje razreševanja bančnih bilanc to je zelo zapleteno. Vsi se zavedamo, da evropski bančni sistem zdaj intenzivno ocenjujemo v smislu ocenjevanja premoženja, pa tudi v smislu nekaterih testov To bi se nam pomena tudi za zagotavljanje napredovanja v bančni uniji. Gre za vprašanje tako razpoložljivosti institucij, pa tudi krepitve samega bančnega sistema. Ta proces je po mojem mnenju zelo pomemben in OECD priporoča, da se testi opravijo na zelo pregleden način in pa poglobljen način, s čimer bi se izognili kakšnim koli stroškom ponavljanja, torej teh stres testov. Tako se je zgodilo tudi v preteklosti, pa tudi v Združenih državah. Glede nizozemske dileme oziroma pomisleka, kako lahko država s preseškom in pravzaprav ob enem tudi eh, primankljajem, se sooči s to situacijo ali se to da razrešiti. Mislim, da so tukaj priporočila za Nemčijo zelo koristna. Zamisel ni to, da naj bi razrešili trenutno presežno bilanco za nekatere fiskalne izdatke, ampak da naj bi to v bistvu povezali z domačimi vlaganji. Na nizozemskem je torej mogoče vlagati v zasebni sektor v okviru različnih ukrepov in s tem se popravi tudi proračunska situacija za nekatere prisež, presežne dohodke. Potem pa še gospod Gereri, pomembno vprašanje, ali ne se zanašamo le na fiskalno konsolidacijo in strukturne reforme in če se ne storimo na makroekonomski strani. In moj odgovor je ne. Pri prejšnjih pripombah sem že dejal, da je vpliv strukturnih reform, kakršnih koli že, manjši, če je splošno makroekonomska situacija slaba. Zato si želimo zdravo makroekonomsko okolje z visokim popraševanjem, obenem pa tudi učinkovite popravke v okviru strukturnih reform. Pomembno vprašanje je, odkje lahko pride več makroekonomskega popraševanja v trenutni situaciji. Tukaj pa nimam ne, kakšne baget mžik, torej čarobne paličke, kot temu rečejo v Parizu. Lahko pa govorimo seveda o sredstvih za to. Globalno povpraševanje je pomembno. Dobra novica je to, da gospodarstva v sponu še vedno rastejo in to omogoča določeno spodbuditev tudi za gospodarstvo, ki temelji na izvozu. Vendar pa to ni dovolj. Pa še drugi instrumenti. Enotna monetarna politika prav gotovo lahko veliko prispeva v tem smislu. In danes lahko z večjim prepričanjem kot pred dvema letoma trdim, da po zelo agresivni monetarni politiki v Združenih državah, pa tudi politiki tovrstnega tipa na japonskem, lahko ugotovimo, da je monetarna politika lahko zelo kreativna ter obenem tudi koristna dolgoročno ter kratkoročno v smislu zasebne potrošnje. Naša monetarna politika se torej lahko nasloni tudi na izkušnje, ki so bile pridobljene preko Atlantika ter v Aziji. To pa ni vse. OECD je že večkrat govorila o tem, da imamo tudi določen prostor za vse evropske naložbe v okviru projektov, kot so projektne obveznice. S tem bi obravnavali tako vprašanje popraševanja kot eh, ponudbe. Kaj lahko naredimo s fiskalno politiko hm, v tem trenutku? Po mojem mnenju lahko veliko več naredimo na dveh ravneh. Prvič moramo zagotoviti večjo hitrost fiskalne konsolidacije. Upamo, da bomo kmalo videli, kako se razmerje do BDP-ja manjša, več pa lahko naredimo tudi v smislu sestave fiskalne konsolidacije. Zbrali smo veliko dokazov, ki pričajo o tem, da za določeno raven dohodkov lahko spremenimo tudi sestavo davkov, zato da je vse skupaj veliko bolj prijazno gospodarski rasti in pa lasniškemu kapitalu. Enako lahko povemo tudi za potrošnjo, Države članice, ki prenovijo dinamiko potrošnje, lahko spremenijo tudi gospodarsko rast. To so morda nekateri obrobni vsebinski elementi, vendar pa, če jih vse obravnavate skupaj, lahko prav gotovo prispevate določeno dinamiko v povpraševanje. In to v Evropi, kjer je potencijalna rast upadala že zadnjih 10 do 15 let. S tem je zaključen. Torej, več povpraševanja, obenem pa tudi soočanje z nekaterimi strukturnimi ovirami za dolgoročno rast v Evropi. Uh, Eno vprašanje sem pozabil, vprašanje iz Latvije. Nisem prepričan, da sem popolnoma razumel to vprašanje, ampak če gre za to, ali lahko fiskalni pakt uh, združite z več rasti, je uh, moj kratki odgovor da, iz številnih razlogov, ki sem jih ravno kar omenil. Uh, Dejstvo je, da če se dinamika dolga eh, zdi netrajnostna oziroma eh, trgi tako eh, to pojmujejo, potem se bodo tveganja povečala in več bo treba nameniti storitvam. Tako se bodo stvari zapletle. Hvala lepa, gospe in gospodje, za ta prvi del. Naj podam nekaj zaključnih pripomp. izven programa člen 13 in kot obvestilo za vse, bi se rad navezal na vprašanje Žon Pola Odija, ki je bilo namenjeno predsedočemu svetu, kar se tiče komisije. Imamo zelo jasen pristop, kar se tiče predsednika komisije. Prvič v zgodovini Evropske unije so se vse politične stranke zavezale še pred evropskimi volitvami predstaviti svoje kandidate oziroma svojega kandidata za predsednika Evropske komisije. To so, storili, to so že storili socialdemokrati. Veste, da imamo pri liberalcih dvoboj med Oljem Renom in Gijem Verhofstatom zeleni imajo ravno kar interne predhodne volitve prek spleta. V Evropski ljudski stranki pa bo odločitev spreta med večjimi kandidati 6. in 7. marca v Dublinu. Torej, tako socialdemokrati, krščanski demokrati, zeleni in liberalci bodo še pred evropskimi volitvami sporočili, kdo bo, kandidat, kdo bo njihov kandidat za predsednika Evropske komisije, če bi dobili večino pri volitvah v Evropski parlament. Zato je demokratično, politično nemogoče in tudi neodgovorno, če bi svet že sedaj povedal, kako bo ravnal. Kajti sedaj bomo prvič posredno na evropskih volitvah imenovali tudi predsednika Evropske komisije. Imena bodo znana, tako da bo povezava med volivnim rezultatom in predsednikom Evropske komisije dana. To je dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da vsak kandidat ali vsaka kandidatka mora dobiti kvalificirano večino v svetu in tudi v parlamentu za to, da bi lahko prevzel položaj. Torej, kdo bo izbran, kakšen bo kompromis, celoten ta postopek bo odvisen od volilnega rezultata in od razmeri v svetu in parlamentu. Kakorkoli že, volivke in volivci pa niso še nikoli imeli toliko vpliva in toliko informacij pred volitvami kot sedaj. Seveda pa je potrebna večina tako v svetu kot v parlamentu. Več ne morem reči, več ne morem povedati. Vprašanje ni povezano s to konferenco. Drugič, da ne bo nesporazum, vem, da imamo v tej dvorani različna mnenja na to temo. Mi dva sva se zauzela za to, da bi se vrnili k vsebini konference. In zato sva dejala, in to je podpredsednik Rakakis tudi že omenil, da bova, kar se tiče nadaljnega poteka konference, skušala sprožiti postopek po tej konferenci na podlagi obstoječih dokumentov in predlogov sprememb in da bomo imeli tudi delovno skupino, ki se bo ukvarjala s tem. Dejstvo je in prosim, da naslednja dva dneva porabimo za vsebino in ne za postopkovno vprašanje. Besedilo bomo skupaj predlagali, vendar pa ta konferenca temelji na 13. členu. Ta konferenca je širša, kar se tiče tem, ki jih obravnavamo kot katerakoli druga, kajti 13. člen je povezan z evropskim semestrom. 13. člen je podlaga za to konferenco in za temo imamo fiskalni pakt, nič več in nič manj. To ni konferenca Kozak. Podlaga je 13. člen, pa tudi 9. člen in o sklepih iz Nikozije, tiči naša podlaga. Tako torej skušamo zagotoviti pregledno demokratično izmenjavo mnen, glede vseh vprašanj fiskalnega pakta. Zato smo tudi zelo odprti. Sestavljeni smo na zelo odprt način, kajti v vseh nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu se s temi vprašanji ne ukvarja samo en odbor. S tem se ukvarja več odborov. Gremo prek kosaka gre za vprašanje odbora za ekonomijo, za proračun, za socialna vprašanja in videl sem tudi, da obstajajo tudi drugi odbori, ki želijo v teh razpravah sodelovati. Seveda pa tega ne moremo urediti, kajti pri tej razpravi iz nacionalnih parlamentov lahko sodelujejo tisti odbori, ki se zdijo pristojni za to. In v Evropskem parlamentu sem tudi že dobil predloge, da bi naj odbor za notranji trg, za nadzor proračuna, za regionalne zadeve tudi v internih pripravah bolj sodeloval pri tem. Gotovo bomo razmislili o tem, ali bi to lahko naredili morda v sredo, da bi to morda pri medparlamentarnih konferencah ne obstali pri treh odborih, ampak vse skupaj še razširili. Tudi tukaj imamo različna mnenja. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament so tisti, ki sprejemajo odločitve. Pač imamo različne predstojnosti. Mi ne moramo seveda odločati. Lahko si samo izmenjujemo mnenja in lahko potem potegnemo tudi zaključke iz izkušenj pri našem delu, za nadaljne delo. Zato torej prosim za razumevanje. Vse skupaj se še razvija. Tega se sedaj lotevamo in potem vsak po svoje to tudi izvaja. Naslednji teden se bodo srečali generalni sekretarji nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta in spet razmišljali bodo o tem, kako bi našli pravo pot za to, da bi sodelovanje okrepili in kako daleč lahko gremo, kako daleč ne moremo iti. Vse, kar smo dosegli do sedaj, pa bo gotovo v tem postopku upoštevano. Oba bova do naslednjega sestanka v Rimu to skušala zaključiti in vse skupaj smo tudi vzeli iz Vilne in smo želeli to razviti še naprej re, gotovo je, da bomo to nadaljevali. To je naša želja, seveda reči že kar sedaj. Ne moramo sedaj se lotevati preveč postopkovne vprašanke, potem ne bo sebinske razprave. In potem ključno načelo sprejemanja odločitev je seveda težavno, ker ne vemo točno, kdo bo prišel iz katerega parlamenta. Zato moramo vsem odločiti na podlagi soglasja. Sicer nam ne bo uspelo. Če bomo že pri nas imeli večine in mašine, bomo oslabili naš namen in bomo presegli naš mandat. Zato se vam zahvaljujem za vsebinsko razpravo. Hvala lepa za vaše vzpodbude. Sedaj pa je čas za politične skupine. Vabijo na večerjo, na sestanke jutri zjutraj, pa se spet vidimo ob 9.30 in bomo začenjali z razpravo o parlamentarni dejavnosti, glede trojke, preiskavi v Evropskem parlamentu. Želim vam lep večer, lahko noč in se vidimo jutri zjutraj. Nasvidenje.